partnerju in da, upali smo, da bo ta sporazum tudi spoštoval. Agencija, ki mora spoštovati pravo Evropske unije, to je nedvomno Europol, pa meni, da ni treba spoštovati četrti člen sporazuma in evropsko zakonodajo. In potem nekaj ne deluje. Ne gre samo za to, da si moramo zastaviti naslednje vprašanje kaj je s porazumom v prihodnosti, ali ga sploh moramo in lahko sprejmemo, ampak kaj z vrtostojnostjo Evropskega parlamenta, predvsem našega odbora, ki je rekel da temu sporazumu, sedaj se to postavlja pod vprašaj. Nam, našemu ljudstvu, moramo reči in oni morajo vedeti, da če sprejmemo sporazum, moramo pravzaprav slediti črki zakona. Tudi v sporazumu SWIFT se to ni spoštovalo. V četrtem členu pravimo, da moramo ta zahtevek spoštovati in v vašem poročilu pravite nekaj povsem drugačnega, da niste mogli zadeve preveriti, da niste imeli dostop do gradiv in informacij. To ste zapisali. Tako da pisno bi morali to spoštovati. To je pravzaprav naša začetna točka in posredovati bi vam morali vse ustrezne dokumente. V vašem poročilu pa ste rekli, da je Europol dosegal ustni dogovor z EDA, ampak tukaj ne gre za igro pokra. Gre za to, da moramo prenesti in posredovati zelo občutljive podatke za naše državljane in da mora to spoštovati legitimen namen ampak Evropski parlament je prisiljen, da upošteva pravzaprav določeno raven varnosti, istočasno pa nas pomirite, rekli ste, da so pravzaprav eh, te standarde postavili zelo visoko in da boste te standarde tudi spoštovali ampak eh, to ni ustrezna zakonodaja. To ni ustrezna zakonodaja, ki bi pravzaprav vzbudila eh, zaupanje naših državljanov, da bi oni vedeli, eh, da bomo mi spoštovali svojo zavezo kot politiki. Zato moramo paziti, da tukaj ne bomo stopili na napačno pot. Pet, šest strani vašega poročila sem prebral in impossible, nemogoče, to je bila najbolj pogosta beseda, ki sem jo prebral. Temu pa ne more biti tako osebno sicer ne vem, kaj bi lahko storili, ampak osebno želim zvedeti, kaj je s gospodom Wainwrightom, kako je on, kot šef Evropola, bo upravičil to stanje. Ker ne sme se zgoditi, da preverjanje ne bo možno, čeprav imamo eh, na voljo določena dejstva, da določene dele sporozuma ne bomo spoštovali. In eh, to sicer ne zadeva vaše poročilo, ampak eh, vprašanje je, kaj se bo zgodilo o varstvom podatkov. Namreč, kako boste odgovarjali na pomisleke naših državljanov? Po sporazumu SWIFT, ki smo ga potrdili v Evropskem parlamentu, eh, sem vprašal našega nemškega nadzornika za varstvo podatkov, ali mi lahko eh, pove, kaj s finančnimi eh, transakcijami, ali so si posredovali ZDA ali ne. Šest mesecev kasneje pa je odgovor nemogoče. Niso mi mogli reči, katere transakcije so to, potem tudi kar zadeva ZDA, ne govorimo samo o osebnih eh, podatkih, govorimo tudi o podatkih, ki zadevajo eh, moj osebni bančni račun. Ne vem, kaj se bo zgodilo, kaj pravzaprav lahko zvem in česa ne. Po šestih mesecih eh, mi je nemški organ bil nesposoben posredovati to vrstnih podatkov, namreč ali so te podatke posredovali ali ne in kdo jih sploh ima, kateri organ. Po šestih mesecih delovanja sporazuma SWIFT pa sem prišel do naslednjega sklepa. Stvari tečejo tako, kot so do sedaj, istočasno pa nismo zagotovili varstva državljanskih pravic, varstva podatkov in tega nismo upoštevali pri izvajanju sporozuma. Lahko pravzaprav povem, da bi lahko državam eh, članicam rekli, eh, da zadeve naj uredijo bilateralno, če mi pravzaprav nismo poskrbili eh, za te stvari na evropski ravni. Ali bomo politične skupine še vedno kredibilne pri izvajanju zakonodaje? Osebno pričakujem, da gospod Weinrad pove, zakaj stvari ne tečejo tako, kot smo zapisali v četrtem členu sporazuma. Upam tudi, da bo poročilo komisije postreglo s temi odgovori. Na šesti strani poročila, ste pripravili zelo koristna priporočila in ravno tako se mi zdi zelo dobro in ustrezno premisliti o tem, ali ima spor, spor, sporozum sploh še kakšno veljavo, ker varstvo podatkov se ne upošteva, te zahteve eh, se ne izvajo. Tega države članice niso želele in tako mi tudi ne moramo opravljati svojega dela. Najlepša hvala, gospod Alvaro. Sedaj pa naši koordinatori, gospod Busutil je prvi, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Dve točki bi rad izpostavil. Najprej, kar zadeva postopek, drugo pa, kar zadeva samo vsebino. Pri postopku. Nekoliko nenavadno se mi zdi, da tukaj govorimo o inšpekcijskem pregledu, ki je potekal meseca novembra. Decembra je bilo poročilo sprejeto, ampak poročilo, ki ga obravnavamo, oziroma vsaj sporočilo za tisk ima oznako marec. Ali mi lahko poveste, zakaj smo morali čakati tako dolgo, da smo te informacije prijeli? Drugič, vsebina. Razumem, da sklep skupnega nadzornega organa je, da niste mogli oceniti, kaj je s količino podatkov, ki je bila posredovana, ali je bilo to sorazmerno in skladno s potrebami in namenom. Lahko povem, da niti nisem presenečen. Zakaj? Ko je tekel pogajalski eh, proces lani ob koncu leta, kolegi se bodo spomnili, nismo bili zadovoljni. Nismo bili zadovoljni z varovalko, ki pravi, da mora zadeve preveriti Europol. Še toliko bolj, ker ljudje, ki so danes tukaj, ključno z ELS, želeli smo dodatne varovalke. Želeli smo imeti nekoga, v finančnem ministrstvu v Washingtonu, ki bi imel pristojnost, da bi preveril vedno in v vsakem primeru, da organi ZDA pravzaprav so upoštevali eh, te surove podatke, katere Europol nikoli ni mogel nadzirati. Europol je tisti, ki lahko samo te množične podatke posreduje, kar pomeni, da ne ve, kakšna je vsebina teh neobdelanih podatkov. Ravno zato smo želeli dodatne varovalke. Želi smo imeti organ, ki bi preveril, kaj je z temi zahtevki v Washingtonu, ko ameriški organ želi preveriti grobe oziroma neobdelane podatke. Gospod Alvaro, zanima me, kaj je s tem organom. Ali ta nadzornik dobro upravlja svoje delo ali ne. Sam nisem, pre, sam nisem presenečen, da kar zadeva Europol, sporozum ni dober. Upam pa, da ta nadzornik svoje delo dobro opravlja. Veselim se že, da bom jutri komisarki zastavil to vprašanje. In potem bom zaključil. Dve varovalki smo ravno tako predvideli. Najprej, ker nismo bili zadovoljni s tem, da se ti podatki neobdelani eh, množično posredujejo in ravno zaradi Evropskega parlamenta smo zahtevali, da imamo Evropski eh, program za nadzor nad financiranjem terorizma, s katerim bi preprečili množično posredovanje podatkov. Zato me zanima, kakšno je trenutno stanje. In ob koncu smo vnesli še eno zadevo, namreč splošen pregled. Tako bi imeli možnost, ne samo, da bi videli, kakšna je vloga Evropola na tem področju pri sporozumu TFTP, ampak bi videli tudi, kaj je s širšim območjem uporabe sporozuma. Upam, da bomo dobili rezultate tega pregleda in upam, da bo tudi komisarka jutri povedala nekoliko več. Hvala, Klot Morajes. Gospod predsednik, samo tole. V imenu politične skupine bi rad rekel nekaj, ker smo izpostavili že od začetka pogajalskega procesa. Gospod Lambrindis in ostali kolegi bodo zadeve nadgradili, ampak mi kot politična skupina smo bili zaskrbljeni. In gospod Alvaro in tudi ostali so to omenili. Poročilo skupnega nadzornega organa bo nedvomno poudarilo, da je bilo težko, da bi Europol preveril, ali eh, so zahtevki skladni s, s eh, s sporazumom. To so zahtevki finančnega ministrstva. In eh, danes vidimo, kaj so ti naslovi. Eh, gre za zahteve ZDA v okviru finančnih transakcij, SWIFT-a, da so zahtevki preveč splošni, da bi jih Europol ustrezno ocenil. To bo naslov, ki se sedaj pojavlja povsod. Žal bo to podarilo to, kar so mnogi člani našega odbora že omenili. Mi smo takrat v imenu politične skupine rekli, da želimo specifično vedeti, kaj je ZDA, kaj bo s členom 4.2, kako bo ta zahtevek eh, strani ZDA sploh izgledal v praksi in kaj bo naredil Europol. Videti moramo, kaj je sebinskega vidika pomembno, ali se s tem borimo proti filorizmu ali ne. To mora biti prilagojeno našim zahtevam. In to ste izpostavili tudi vi v svojem poročilu in v poročilu ste ravno tako omenili, da finančno ministrstvo mora posredovati ustrezne argumente. Sredim se z gospodom Alvarom. To so sporozumi, ki ustvarjajo nemogoče razmere. Sredim se tudi, da s to vrstnimi sporozumi in postopki ne bomo vzbudili dodatnega zaupanja. Zato si moramo zastaviti naslednje vprašanje in prosim vas za odziv vsaka zahteva v pisni obliki, dodatni dokumenti, vse to se mora posredovati Europolu. Ne moramo se izogniti potrebi potem, da imamo eh, trajnostno rešitev eh, za obdelavo podatkov na evropskem ozemlju. Komisija je rekla, da bo pripravila to vrsten predlog. To je del dogovora v svežnju. Zato bi res spodbudili eh, komisarko, da spoštuje ta sporazum in zavezo. To pa nikakor ne pomeni, da program TFTP na evropski ravni je neizogiben, ampak potrebujemo evropsko podlago, evropsko zakonodajo za obdelavo podatkov SWIFT. To je stališče naše politične skupine ko govorimo o besedah preveč abstraktno, preveč splošno, to je problem, ki je povezan s kredibilnostjo. Danes bi sliš želeli slišati, kaj je z rešitvijo, kako bi lahko rešili te težave v prihodnosti. Hvala sedaj pa gospod Alvarez v imenu zelenih. Oprostite, vi niste bili na mojem seznamu. Eh, sama bom zelo kratka v imenu Alde. Ne bom govorila o podrobnostih, o podrobnostih glede tega, kako je parlament sprejel ta sporazum. Jaz sem bila tista med tistimi, ki so se pravzaprav zauzemali za ta sporazum. Morda je bila to napaka. Vendar pa, moje vprašanje me sedaj, se sedaj nanaša na to, kakšno zaupanje lahko imamo v Europol, v Evropsko agencijo, ki sem jo želela podpreti. Uh, ampak v tem trenutku sem zmedena, saj ne vem, na katero stran naj se postavim. Prosim, povejte mi, kdo je pravzaprav tisti odbor, ki mu je Europol odgovoren. Sama sem mislila, da je to vaš organ. Vendar pa, če tudi vam ne dostopi, dovolijo dostopa do določenih podatkov, potem eh, se postavlja vprašanje, koliko lahko zaupamo Europolu. Predsednik Europola ni nikoli omenil, ali se prenos podatkov prenaša tudi glede na, oziroma tudi glede na podlagi ustnih odgovorov in slabo je, če se takšen podatek za moči Evropskemu parlamentu. Predsednika Evropola bomo ponovno povabili in ga bomo prosili za pojasnila. Institucionalno gledano želim razumeti, kako želite vi rešiti ta problem. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih gospod Albrecht. Hvala lepa. Najprej se strinjam glede tega, da bi bilo bolje, če bi gospod Reinvrajt sam odgovarjal na ta vprašanja. Kot parlament moramo imeti prav tako nadzor nad eh, Europolom. Tudi to je predmet te razprave. In drugič, za nas eh, zelene, za naš zelene, je bilo že poleti jasno, da ta sporozum ni v skladu z našimi temeljnimi svoboščinami in pa določili Evropske unije. Eh, v pogodbah Evropske unije gre za prenos podatkov v svežnju in eh, ti prenosi podatkov v svežnju so ravno to, kar smo v osnovi kritizirali. Tega ni možno nadzorovati, ni možno imeti individualne možnosti pritožbe, prav tako ni možno imeti informacije o tem, kateri podatki so bili obdelani in kateri ne. Po mojem mnenju je jasno, da ta sporazum ni v skladu z našimi ustavnimi načeli, z ustavnimi načeli držav članic in mislim, da bi mi kot parlament morali tukaj potegniti določene posledice. Poročilo jasno kaže na to, da obstajajo kršitve in da nobeno sodišče v Evropski uniji zlasti ne Evropsko sodišče za človekove pravice in pa Evropsko sodišče, ne bi dopustili, da se sprejme takšen sporazum. Obe sodišči bi rekli, da ta sporazum ni v skladu z našim pravom. Logičen zaključek bi bil, da bi se odpovedali temu sporazumu. Ampak tukaj smo mi storili napako, ne ZDA. Mi kot parlament smo sprejeli ta sporazum in moramo se vprašati, kaj pravzaprav tukaj sprejemamo. Ta sporazum ni v skladu z našim pravom in ne z našimi načeli. Gospod Kirkov. Chairman, uh, you... Gospod predsednik, prav imate, da ste hvalili kratkost eh, dveh prispevkov, ampak pravzaprav eh, govornika niste imela veliko povedati. No, sam veste, da sem podpiral ta sporazum. Eh, cela vrsta poslancev je napadla ZDA zaradi njihovih motivov, praktičnih učinkov tega sporazuma in tako naprej. Ampak pravzaprav tukaj ciljamo na napačno tarčo, To je ključno orodje za boj proti terorizmu, ampak sam sem privolil v ta sporozum ravno zato, kako bi se sem bil eden izmed najbolj eh, vročih zagovornikov tega sporozuma. Torej, privolil sem v ta sporozum, ker sem bil prepričan, da bodo zaščiteni podatki naših državljanov. Vendar pa to, kar danes slišim, eh, se mi zdi pravzaprav preveč medlo za to, da bi naš odbor eh, tukaj sprejel kakršne koli sklepe. Žalostno je in ni prvič, gospod predsedujoči, da je nastala situacija, ko niso ZDA ali pa druge institucije tiste, ki bi delale napake. Ne, naše lastne evropske institucije nam ne morejo dati na razpolago informacije, ki jih ne samo potrebujemo, ampak smo do njih upravičeni. Želim zagotovila, da so spoštovana pravila o zaščiti zasebnih podatkov, želim, da so ta pravila stotstotno izvajana in želim zagotovilo za to, da bomo kmalo dobili iskrene odgovore strani naših lastnih institucionalnih predstavnikov. Hvala lepa, gospod Tavareš je naslednji. Uh, oh, uh, Hvala lepa. Zahvaljujem se Jebeseju in pa gospe Kruz za njeno poročilo. Menim, da je potrebno najprej zagotoviti, da imamo dostop do celotnega poročila. Parlament mora imeti dostop tudi do zaupnih delov poročila. To je bistvenega pomena, če želimo oceniti izvajanje sporazuma SWIFT. To bo verjetno pomenilo, da bo se moral Evropski parlament boriti s svetom za dostop do teh dokumentov. Eh, takšne bitke se vedno znova zapletamo. Eh, no in potem je tukaj še nadzornik v Washingtonu, ki bo nadzoroval, eh, kaj počne ameriška stran ta oseba je tam zaradi ustrajanja Evropskega parlamenta. In eh, z veliko težavo smo sploh eh, zvedeli ime te osebe, poleg tega pa nam v odboru niso nikoli podali dobrih razlogov za to, zakaj ime tega predstavnika, ki je pravzaprav predstavnik evropskih državljanov, mora ostati skrito. Mislim, da bi morali imeli sestanek za, zaprtni, za zaprtimi vrati, zato da bi ta oseba iz Vašingtona prišla k nam in pojasnila, kaj se tam dogaja. V, na podlagi poročila se mi zdi, da obstaja tukaj nekaj novih elementov, ki bi morali biti razjasneni. In vse to ne govori v prid tega, v prid tega sporazuma. Tukaj gre za vprašanje zaupanja parlament je kot institucija izkazal zaupanje svojim partnerjem pri sprejemu sporazuma SWIFT. Vem, da so nekateri glasovali proti, ampak eh, za sprejemom tega sporočila smo poslali določen signal. To je tudi slabo za izvajanje sporazuma samega, saj bi lahko zadeve šle tako daleč, da bi vse skupaj prišlo pred sodišče bodi si na ravni mednarodnega kazenskega sodišča ali pa na ravni nacionalnih sodišč. Najbolj me skrbi to, da za to že obstajajo, obstaja osem zahtev. V tem kratkem obdobju je prišlo osem zahtev po podatkih v svežnju, v svežnju čeprav je parlament temu vedno vedno nasprotoval takšnemu prenosu podatkov v svežnju, američani pa so bili odkriti in so rekli, da je to za njih nujno potrebno. Pa še nekaj me skrbi. Ti podatki pokrivajo določeno časovno obdobje in določeno geografsko območje, torej neko mesto, regijo ali celo državo članico. In uh, tukaj gre pravzaprav za podatke iz območja SEPA. To se mi ne zdi uh, sorazmerno in zato bi lahko to prišlo pred uh, Evropska nacionalna sodišča. Pa še nekaj v zvezi z ustnimi informacijami. Teh ne more nadzorovati ne parlament, ne katerokoli drugo telo. Zato je nespremljivo, da ni nobenih zapisnikov o tem, kaj se dogovarjajo uradniki, ki razpravljajo o varnostnih vprašanjih. Ti uradniki torej niso odgovorni državljanom. Quero secundar o que alguns dos meus colegas disseram. Potem tudi vprašanje gospoda Reinreita, eh, predsednika Europola. Zdi se mi, da tukaj obstajajo neskladja med poročilom in pa med informacijami, ki jih imamo. In sicer ameriške oblasti niso zahtevali ničesar v zvezi z nadzorom na evropski ravni. Ta dokumentacija je bila ocenjena za zaupno, in zato je bila dodatna, podana dodatna zahteva skupnemu nadzornemu organu. In pa imeli smo tudi informacije o, o določenih številkah, o zneskih pri transakcijah, o katerih se pogovarjamo. In pa potem tukaj obstaja še uh, skupina, posebna skupina, ki ima dostop do teh zahtev v Europolu. Ali je prišlo do kakšnega primera, ko je bila kakšna zahteva zavrnjena? Ko smo o tem poprašali gospoda Reinwrighta, je rekel, da je on bil vedno razumen, da je vedno razmislil o takšnih primerih. Se pravi, njegov odgovor je bil izredno medel. Hvala lepa, s tem smo skoraj zaključili prvi krok, gospod Bronc, prepričan sem, da boste kratki. Hvala lepa. Vem, da je JSB lahko nadzoroval prenos podatkov samo v zadnjih šestih mesecih in v skladu s poročilom se v tem obdobju pojavilo samo, so se pojavile samo štiri zahteve. Ampak vseeno so se pokazale moteče prakse na ameriški strani in pa še slabše težnja Europola, da. Um, je njegov postopek nejasen pri teh zahtevah. Najprej, eh, abstraktni značaj eh, teh zahtev, torej eh, to je, pri, to je verjetno mila beseda za zahtevo po prenosu podatkov v svežnju. In ni mogoče preveriti, ali so bile te zahteve v skladu z sporazumom ali ne. Obstajajo pa tudi zahteve, ki so bile zavrnjene potem prenos ustnih podatkov iz ZDA v Europol so onemogočile nadzor strani GSB-ja. Mm, GSB bi tukaj moral vseeno poskrbeti za zapis teh zahtev. Zdi se mi, da je Europol, Europol deloval tako, kot da je on sam zakon oziroma da je sužen uh, ZDA. Sem pa vesel, da je USB uh, sedaj odkril te napake in se trudi, da bi jih odpravil. V dogoročno gledano pa me skrbi naslednje. Uh, jasno je, da je potrebno zasledovati terorizem in dejanja teroristov ampak to je lahko nekakšen sprožilec, ki zniža naše obramne mehanizme, tudi ko se zahteva podatke za popolnoma drugačen namen in ko so zahteve po teh podatkih neutemeljene. Hvala. Preden bomo začeli z drugim krogom vprašanj, moramo najprej slišati prvo reakcijo gospe Kruz. Veliko kritik je bilo izrečenih. In iz te kritike lahko razberete, da obstaja določena stopnja nezadovoljstva. Nezadovoljstvo v zvezi s tem, kako Europol izvaja določila iz tega sporazuma. Jutri bomo slišali vse poročilo komisije o tem poročilu. Zdaj pa dajem najprej besedo vam. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poslancem za njihovo vprašanje. Želela bi pojasniti podatke iz poročila. Torej, nadzor je potekal novembra. Skupina, ki je bila pristojna za ta nadzor, je, imi, je imela začetno razpravo o tem poročilu na plenarnem zasedanju v decembru. Imeli smo torej izredno plenarno zasedanje januarja in na tem zasedanju smo sprejeli poročilo. O tem smo obvestili Europol in morali smo jim dati um, rok za odgovor in odgovorili so v konec februarja, mi smo odgovorili 1. marca in to poročilo ne mudoma poslali poročilo. Se pravi, v tej zadevi ni bilo nobene zamude, to sem želela pojasniti. Pa še na druga vprašanja moram odgovoriti. Vprašali ste, ali lahko zaupamo Europolu. In tukaj ne želim biti nepravična. Moram povedati, da v 13 letih delovanja skupnega nadzornega organa je bil Europol institucija, ki ima najvišjo stopnje zagotavljanja začite podatkov, spoštuje vsa pravila na tem področju. JSB je letno preverjal um, obravnavo teh podatkov in uh, poročal o tem in uh, poskrbel za to, da Europol spoštuje določbe na področju zaščita, zaščita podatkov. ni tako, da se s tem organom ne bi posvetovali, ampak Evropski parlament je v svojem poročilu zapisal, da ima Europol nalogo, da preverja zakonitost posameznih zahtev. Ta organ, ki je sestavni del delovne skupine, je vedno povedal, da moramo imeti zakonito telo, ki bo preverjalo te zahteve. To ni v pristojnosti Europola. Europol je moral imeti določeno za, odnose z ZDA, zato da je lahko prenašal podatke. Sedaj pa ima nekako vlogo, ki ni popolnoma jasna. Evropski, um, Europol vseeno želi nadaljevati za svojim delom. V poročilu je zapisano tudi to, da je potreben nadzorni organ, ki bi nadzoroval podatke. Naš nadzorni organ ima upraviti za zaščito podatkov. To, kar je tukaj na kocki, je pa vprašanje zakonitosti zahtev. In uh, to je v bistvu v pristojnosti pravnih teles, to je v bistvu v domeni pravosodnih teles. Kakor sem povedala, eh, avgusta je bil sprejet ta sporazum. Do prve zahteve in pa do prvega prenosa podatkov je bilo obdobje zelo kratko. Europol je moral se prilagoditi in pa posredovati odgovor. To je bilo od njega zahtevano. Prav tako smo vprašali Europol, ali obstajajo določene smernice v zvezi z določ interpretacijo določil sporazuma. Europol je povedal, da nima teh smernice. Torej, nihče, nihče ni pravilno oziroma nihče ni jasno tolmačil teh določil. Nismo imeli jasnih in zavezujočih smernic za tolmačanje teh pravil. Kar se torej tiče zaupanja v Europol. Včeraj, ne vem, če je poblaščenec za varnost podatkov bil obveščen o tem, Ampak eh, včeraj je dobil naša priporočila. Europol v svojih odgovorih ni zanikal nobenih dejstev, ki jih je navedlo to telo. In v odgovoru je predsednik Europola zapisal, da so bili sprejeti ukrepi zato, da bi bila spoštovana naša priporočila. od osmih zahtev je pet zahtev želelo dodatne podatke od ZDA za preverjanje zakonitosti teh podatkov. In sedaj preverjamo, ali morajo biti te informacije podane v pisni obliki. To je bistvenega pomena za nas, če želimo preveriti te podatke. ta dokument eh, ni zaupan, eh, ni zaupen. Lahko vam povem, kaj je zapisano v tem dokumentu. Ne vem, zakaj eh, tega odgovora Europola ne bi predali parlamentu. Mislim, da je pomembno, da parlament ima ta odgovor, zato da boste vedeli, kaj počne Europol. Oziroma, da se lahko odzovete na priporočila, ki jih je podal naš organ. In pa še sedaj število samih transakcij. No, to, teh transakcij je bilo na milijone, samo to lahko rečem. You want to add a point? Do it. Yeah. Ja. Thank you for that. Um, yeah. Ja. Še naslednji govornik. Hvala lepa. Torej, ko smo sodelovali za Europolom, sem sodeloval predvsem pri postopkovnih vprašanjih. Vse je bilo spostavljeno zelo hitro, od sredine julija do konca avgusta, ko je sporazum začel veljati. In uh, postopki so bili od takrat večkrat ponovljeni, vendar pa obstajata dva uh, problema. Namreč ne, niso vse informacije, ki jih dobimo iz ZDA v pisni obliki, zato jih ne moremo popolnoma preveriti, ne moremo popolnoma preveriti njihove zakonitosti. Nekatere informacije so ustne in zato jih ne more preverjati um, poblaščenci pri Europolu ali pa naše telo. In pa potem vprašanje aktivne udeležbe poblaščence za varstvo podatkov znotraj Europola. Torej, ti poblašenci želijo biti posod vključeni v, ta poblašenec želi biti vključen v te postopke, ampak ima občutek, da, njegove nasvete ne upošteva ne predsednik Europola, ne drugi člani te skupine. Zato je težko izvajati nadzor znotraj Europola in težko je s tem je oteženo tudi naše delo kot, nadzorno, kot nadzorni organ. Pa še nekaj bi želel pojasniti. Nekateri izmed vas imate občutek, da ima Europol popoln pregled nad tem, koliko informacij in kakšne informacije se posredujejo ZDA skozi sporazum SWIFT. Ne, Europol vidi samo določene kategorije podatkov, ki so povezani z določenimi regijami in z določenimi časovnimi obdobji. Uh, Europol pa nima dostopa do podatkov kot takšnih, ampak samo da zeleno luč za to, da se v okviru sporazuma SWIFT lahko prenese določni podatki. Eh, eh, Gospod Debükelere, hvala lepa. Eh, mislim, da je bilo glavno že povedano, ampak naj dodam še naslednje. Evalvacija skupnega nadzornega organa je um, del celotne evalvacije programa za nadzor nad financiranjem terorizma. Jutri boste lahko dobili pregled na celotno evalvacijo. Tukaj gre samo za en del in zato bi bilo napačno sklepati na podlagi samo te ene evalvacije. Lahko podarim to, kar je že povedala naša predsednica. Niti težko, eh, ni lahko za Europol, da obravnava takšne podatke in jih nadzoruje. Tukaj gre pravzaprav za delo nekega preiskovalnega sodnika in eh, seveda Europol dela najbolje za to, da bi bili podatki prenešeni v skladu za sporazumom, ampak Europol težko izpolnjuje to nalogo, nalogo preiskovalnega sodnika. Tukaj gre za, za policijski organ. In to moramo imeti v mislih pri naših ocenah. Hvala lepa. Torej, prosim, da se v tem drugem krogu Eh, kratki, da se držite časa za govor, dve minuti vsak. Začeli bomo s gospodom Koeljem. Obrigado, senhor presidente. Lamento ter que eh, ficar com a sensação de que tinha razão. Hvala lepa. Zdi se mi, da sem imel prav, ko sem uh, preučeval vprašanja pristojnosti Europola v imenu parlamenta. Ta nova naloga Europola me je pripeljala do tega, da sem glasoval proti pri zadnjem glasovanju Evropskega parlamenta o tej zadevi. In sedaj, ko sem slišal to poročilo, se mi dejansko zdi zadeva zelo zaskrbljujoča. Najprej se dogaja to, da so določeni dokumenti bili označeni za zaupne, že pred sestankom skupnega nadzornega organa. Gospa Krus je povedala, da so v zvezi s tem obstajali določeni problemi, ki so bili odpravljeni šele kasneje. Ampak zanima me, ali je obstaja kakšen poskus za to, da bi omejili pristojnosti skupnega nadzornega organa, če želijo Eh, te pristojnosti omejiti ameriške oblasti in eh, to vprašanje sem že postavil in odgovor na nje bil ne. Parlament bi naj imel dostop do podatkov, ko si bili označeni za zaupne. Prav tako me skrbi to, kar je bilo povedano v zvezi z utemelitvijo zakonitosti teh zahtev ta temelji na informacijah, ki so zgolj ustne, niso zapisane in to je nespremljivo. In še na zadnje skrbi me to, da gospa Krus pravi, da ne more zagotoviti tega, da podatki z območja SEPA o plačilih v evrih ne morejo biti prenešeni eh, z ZDA. To je pravzaprav košitev sporazuma. Zato sprašujem gospod Krus, ali meni, da obstajajo kakšni poizkusi, omejitve ali oviranja ne na vloge. Če je temu tako, potem lepo prosim, da nam poveste o tem. Uh, <clears throat> uh, Hvala lepa, gospod Lambrinidis. Izporočila je jasno, da je Europol kršil člen 4 sporazuma. Člen 4 je jasen. ZDA morajo uložiti omejene in pa utemeljene zahteve, Europol pa mora odločiti o tem, ali so te zahteve primerne ali ne. Če bi Europol ugotovil, da so te zahteve mm, nejasne, pa je vseeno privolil v prenos teh podatkov, je pravzaprav naredil nekaj narobe. Se pravi, Europol je na nek način odgovoren. Sedaj pa, ali je Europol tisto telo, ki bi moralo preučevati te zahteve eh, že v osnovi? Ehm, nekateri smo menili, da ne, ampak eh, tukaj je bilo veliko pritiska. Spoh se več ne spomnim, kdo je tako pritiskal na nas, komisija ali kdorkoli že pač. Ampak vsi smo takrat poudarjali, kako neumno je, da bi organizacija, ki ima koristi od določenih podatkov, v osnovi odločala o tem, ali se naj te podatke sploh eh, da določeni organizaciji ali ne. Ampak sedaj ne smemo mešati dveh zadev. Imamo Europol, ki bi moral ocenjevati, ali je zahteva po podatkov zakonitev utemeljena ali ne. To je naloga Europola. US Treasury is searching that data in the appropriate way. Uh, Finančno ministrstvo v ZDA pa um, ima drugačno nalogo in mi bi morali vedeti, kaj počnejo. Čudno je, da ne vemo, kaj počnejo, ampak to nima nič opraviti z nalogami Europola. Jasno je, da je to situacijo potrebno popraviti. Ne vem kako. Vaša priporočila so zelo široka. E, jasno pa je, da bi morale vse zahteve biti Europolu podane v pisni obliki. Nekdo v Europolu bi lahko dvignil telefon in bi zapisal oseba iz finančnega ministrstva v ZDA mi je rekla to in to. To mora biti zapisano tako za uh, e, poblščence za zaščito podatkov, kakor tudi za nas. Uh, Nesmiselno pa je, da se tukaj opiramo na nekaj, kar je zgolj ustno in ni nikjer zapisano. Potem smernice, glede tega, kako se tolmači, no ne vem, kdo lahko to tolmači, morda mi, no še veliko bi še lahko povedal, ampak um, bom se tukaj ustavil. Gospa Intfeld. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti tistim, ki ste pripravili tako uh, kritično poročilo in mislim, da dejansko opravljate svoje delo. Uh, kot eh, tisti, ki mora varovati. To je, mislim, da je to prav. Gospod Rainwright pa je samemu sebi naredil slabo uslugo s tem, ko ni prišel k nam, glede na to, da je sedaj predmet naše kritike. Dovolj smo že povedali o kritikah postopkov. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj. Prvič. Ali se zavedate oziroma ali ste sploh posumili v kakršnem koli trenutku, da izven prenosa podatkov, ki poteka na podlage tega sporazuma, obstajajo še vedno bilateralni prenosi podatkov med eh, eh, državami članice EU in eh, ZDA, to so podatki SWIFT. To bi želela vedeti. Potem, ali imamo kakršnokoli informacijo o zahtevkih Europola v njegove pristojnosti, do ZDA, torej ali je Euro bolj zahteval kakšne informacije na podlagi TFTP-ja. Z drugimi besedami, ali je Europol zahteval kašte podatke, ki bi jih lahko uporabil za preiskave v Evropi. Ena stvar, ki mi pa sploh ni jasna, pa nisem strokovnjakinja, rekla bi takole, če pride zahtevek eh, vsak mesec, redno, periodično, ali niso taki zahtevki potem po definiciji specifični? E, ali pa so teroristi mogoče zelo urejeni ljudje in planirajo svoje napade samo na koncu meseca. Če so mesečne zahtevke, je to stalni zahtevek in po definiciji to ni specifično in to bi želela razumeti. In končno, kolegice in kolegi, tri stvari se lahko naučimo oziroma dve stvari se lahko naučimo, eno stvar pa lahko priporočamo. Prvič, zaupali smo drugim EU institucijam in zaupali smo jim neravno navdušeno, zadržani smo bili. Sedaj pa prevladuje občutje, da je to zaupanje bilo izdano. Mislim, da se tega morajo druge EU institucije zavedati, ko bodo eh, spet želele podporo parlamenta. Potem naslednji zaključek. Nujno potrebujemo predlog Evropske komisije za. Eh, pridobivanje podatkov na evropskem teritoriju in to je nujno. E, in končno, mene je nekoliko zmedel predlog, ki ga je pripravil ameriški senator ali kongresman in sicer predlog, ki vsebuje zelo hude kazenske sankcije za ljudi, ki bi zlorabili osebne podatke. Mislim, da bi nekaj podobnega morali sprejeti v Evropi, zlasti za Europol. Hvala lepa, gospa Ernst. Dve minuti. Vielen Dank. Ja, v zvezi z umetnim, ena black box. Hvala lepa, torej smo nekako pri črni skrinici in uh, ravno pred nas smo sprejeli sporazum, smo imeli enake pomisleke, kakor te, o katerih sedaj govorimo. Zato lahko samo podarim to, kar je povedala gospa Krus o nalogi Europola in o potrebi potem, da imamo tudi ustrezno pravosodno telo, ki bi bilo pristojno za ta vprašanja. Pa še nekaj. Europol ima stalno skupino z mandatom za zaščito podatkov, ki bi naj preučevala zahteve po podatkih iz ZDA. To vemo. Ampak, kar nam niso sporočili, je naslednje. Ne vemo, ali je ta skupina za ali proti tem zahtevam kakšne konkretne rezultati so se tukaj pojavili? Morda bi lahko nekaj več povedali o tem. In pa potem še naslednje. Povedali ste, da obstaja osem zahtev in pa pri petih zahtevah so bile zahtevane še dodatne informacije. Kaj pa je za prestanimi tremi zahtevami? Pardon, Tini, se opravičujem, sem vas pregledal prej, vi ste bili na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik kolegice in kolegi, veliko kolegov je postavilo predvsej kritičnih vprašanj o Evropolu, ali se je Evropol držal sporazuma, ki je bil sklenjen. Mislim, da so to čisto legitimna vprašanja, ampak tudi sami sebi moramo postaviti eno vprašanje. Poleti smo se dogovorili brez podpore eh, zelenih, da se bodo nepredelani podatki o, eh, brez bančnih računov, pravi, torej brez podatkov bančnih računov pošiljali v ZDA. In vedeli smo, da Europol ne bo mogel nadzorovati vsebine vseh teh nepredelanih podatkov. To smo vedeli že takrat. In kljub temu že takrat nismo eh, niti razmislili o tem, kakšne kontrole so potrebne, kakšna preverjena so potrebna, ali potrebujemo pisne zahtevke ali ustne zahtevke. Jaz mislim, da ne bi smeli to biti ustni zahtevki, ampak vsi smo se strinjali, čeprav se nam je mogoče zdelo, da stvari ne bodo potekale tako, kot bi bilo treba. Ampak sedaj pa pravimo, no dobro, sedaj bomo pa zagotovili, da bo Europol deloval v skladu s členom 4 sporazuma. Mogoče pa bi morali ponovno pogledati celo vprašanje nepredelanih podatkov, se pravi evropskih bančnih podatkov, ki se pošiljajo v ZDA. Jaz BEJU se zahvaljujem, ker je ta vprašanja odprl. Mislim pa, da je problem na naši strani. Problem je to, kaj smo se pravzaprav dogovorili eh, v prvi vrsti. Hvala lepa. Veliko kritik je bilo izraženih, zato se bom sama omejila na določene točke, ki jih je potrebno še razjasniti glede na zahteve so informacije raznolike, zato se moramo razjasniti naslednje. Ali SWIFT um, obravnava podatke iz območja SEPA in iz obmo, od posameznih državljanov in če ja, v kakšnem obsegu prihajajo uh, ti podatke, ali gre za podatke milijonov državljanov ali pa za podatke milijonov podjetij ali koncerno ali česarkoli že, o tem se informacija še raz, razlikujejo. SWIFT ne more imeti upogleda v kategorije podatkov in tudi Europol tega ne more. Zato je pomembno, da ZDA najprej poda jasno osko zahtevo, tako kot je to opisano v sporazumu in Europol preuči tudi utemelitost in pa zakonitost te zahteve. Europol ne more sam prenašati podatkov, ampak to je pomembno za nadzornika, ki sedi v finančnem ministrstvu v ZDA. Na podlagi česa bo on lahko sedaj odločil, ali lahko podatke odobri ali ne. Kako lahko to oceni, če tako zahteva, kakor tudi odobritev ostane zelo splošna. In pa še občutljivo vprašanje. Kakšne kvalifikacije bo imel končni nadzornik v, v ameriškem finančnem ministrstvu ali bo to strokovnjak za podatke, za preiskave? Pomembno je to razjasniti zato, da zagotovimo, da bodo ti podatki ustrezno preverjeni. Final turn. Gospa Latford, zadnja pred den bomo slišali odgovore. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da sem zadnja, ne pa najmanj pomembna. Mislim, da smo imeli prav, ko smo glasovali za sporazum, takrat, ko smo glasovali za to, ker smo mislili, da obstajajo varovalke, ampak bili smo prevarani. Gospod Lambrnidis je govoril o konfliktu interesov Evropola. In mislim, da sem eh, tudi sama že lani rekla, eh, da je to tako, kot da bi pustili lisici, da čuva kokoši, kot smo Evropolo zaupali te podatke in eh, mu zaupali varstvo nad njimi. Vendar je pa to poročilo šokantno, čeprav ni posem nepresenetljivo v bistvu smo sami sebe ustrelili v koleno s tem, kaj ti zaupanje, o katerem smo toliko govorili, bo težko dobiti nazaj. Mislim, da potrebujemo ustrezen sistem izmenjave podatkov za učinkovit boj proti terorizmu. Ampak eh, sedaj se je izkazalo, da varovalke niso zanesljive. Ve, ne, ne vem, kakšno je osebno stališče gospoda Wainwrighta o tem ne vem, če bom dobila odgovor. Ampak ta skrivnostni aneks, tukaj gre za nek postopek, ki služi Europolu. Europol proglasi za skriv, skriven oziroma taj nek uh, aneks, ki v bistvu govori o uh, postopku Europola. razočarani smo, kajti ne vem, kam zdaj. Kako se potem dogovarjati o drugih eh, schemah za izmenjavo podatkov? Jaz bi rada zaupala ljudem, komisiji, svetu, tudi eh, finančnemu ministerstvu ZDA, ampak čisto odkrito povedano, eh, to nas je spravilo v zelo, zelo težek položaj. Hvala lepa. Sedaj pa hitro k zaključkom. Tukaj bomo poslušali za zaključek gospo Krus. Ampak prepričan sem, da boste vse povedali direktorju Europola, gospodu uh, Wainwrightu, eh, da mu boste povedali, da smo tu zelo nezadovoljni in da se neugodno počutimo zaradi tega, kar eh, prikazuje to poročilo. In prav gotovo bomo izkoristili uh, priložnost, da se bomo pogovarjali o tem tudi s komisarko Malstromovo, kajti. Ona bo prisotna na jutranjem zasedanju našega odbora. Gospa Infeld, postopkovno vprašanje. Mislim, da bi še enkrat morali povabiti gospoda Wainwrighta, da pride na naš odbor, kajti nekaj vprašanj je takih, na katere ima odgovor samo on. Ja, takšen je tudi občutek. Takšen občutek prevladuje v odboru Libe in bomo eh, mu čim prej poslali Vabilo. Gospa Krus, sedaj imate besedo za zaključek. Hvala lepa, gospod predsednik. Kaj zadeva ta zadnji krok vprašanj? Eno vprašanje se je nanašalo na možne bilateralne sporazume med državami članicami in ZDA o e, izmenjavi podatkov. Ne vemo, ali obstajajo take sporazumi, veliko bilateralnih sporazumov od obstaja med državami članicami ZDA, zlasti na področju turizma. Dva. E, sporazuma se nanašajo na profiliranje podatkov za boj proti terorizmu. E, ta dva sta bila nedavno podpisana. E, potem imajo pa druge države članice tudi organe za varstvo podatkov. In ti organi za varstvo podatkov so rekli, da je treba uh, oblikovati evropski sporazum oziroma da se bo oblikoval evropski sporazum in zato sami niso sklepali dvostranskih sporazumov. Ali je Europol tudi zahteval na podlagi te eh, FTP-ja podatke? Da, to sem napisala tudi v poročilo. Preiskovalna ekipa v Europolu je odgovorna tudi za preverjanje skladnosti z členoma 9 in 10 sporazuma, to je eh, samodejno pošiljanje informacij eh, in pa tudi na podlagi zahtevkov. To je v členih 9 in 10. To poročilo bomo predložili parlamentu vsaj tiste dele, ki niso označili kot zaupno. Kar pa zadeva uradnike za varstvo podatkov v Europolu, 48 ur imamo na razpolago, da se odzovemo na zahtevek. In eh, pooblaščenec za eh, varstvo podatkov je bil pozvan, da da izjavo. Vendar pa mnenja eh, tega pooblaščenca niso vedno zavezojoča kaj je pa direktor odgovoril na priporočila nadzornega organa? Rekl je, da se mehanizmi oblikujejo, ki bodo omogočili pisna mnenja pooblaščenja za varstvo informato, eh, informacij in podatkov, tako da bo mogoče preverjati, kakšno je bilo mnenje pooblaščenca za varstvo podatkov. Mislim, da nimam drugih odgovorov oziroma upam, da nisem pozabila na nobeno vprašanje. Kar pa zadeva informacije Evropskemu parlamentu o spremljanju Europola oziroma o nadzoru nad Europolom in uh, o nadzoru nad postopki, to je relativno nov uh, fenomen, uh, obstaja od lanskega leta. In uh, tukaj obstaja medparlamentarni forum in skupaj skupni nadzorni organ vam je na razpolago. Pripravljeni smo vam razložiti sistem v Evropolu, kako ta sistem deluje in to, kar delamo. Smo vam pripravljeni pomagati. In eh, ta organ sestavljajo predstavniki vseh držav članic in tako je tudi lažje vzpostavljati povezave z nacionalnimi parlamenti. In Eh, lahko vam pomagamo pri eh, tem, če menite, da je to potrebno v zvezi z medparlamentarnim eh, forumom. Gospod Vandermire, je to postopkovno vprašanje. Še enkrat hvala, gospa Kros. Imam problem, gospod Lambrinidis. Še enkrat ste omenjali dokumente, ki bi nam jih lahko dali o tem, kaj ste ugotovili o tem, kako je Europol uporabil uh, člen 10. Predtem pa ste rekli še nekaj drugega. Gospod predsednik, ne moremo o isti stvari govoriti stokrat. Gospod Weinbrat je bil tukaj pred nekaj tedni, pa ni dal nobenih informacij, pa je te informacije očitno imel. Eh, kakor jih je imel tudi JSB. Dal nam je neke dokumente, ne vem, kaj so sploh bili, bili so čisto nerelevantni. Sedaj imamo še en drug dokument, pa bo mogoče prešel še kakšen dokument, tako se ne da delati. Če želimo razpravljati o tem, želim, da imam vse dokumente, vse, kar ima JSB, kar je lahko korisno, to moramo imeti pred seboj, tako da lahko uh, dobimo čim bolj celovito sliko. In končno sploh ne vem, kdo je postavil to pravilo 48 ur. Ne spomnim se, da bi bilo to v sporazumu TFTP. Eh, ne vem, a piše 48 ur. 48 ur. Prosite? Kak, kakor hitro se le da, je napisano. Torej, 48 ur je e, zelo pametno takrat, ko gre za neko super, super nujno zadevo. Ampak, kolikor jaz vem, nobenem od teh primerov ni tako super duper. In če eh, govorimo o eh, varstvu temeljnih pravic, potem eh, mislim, da je nesprejemljivo za Evropol, da je posebej pravilo 48 ur, potem pa trdi, da ne more svojega dela opravljati korektno zaradi pravila, ki si ga je sam postavil. I think note has been taken. Note has been... Smo zabeležili ne samo pomisleke, ki so jih izrazile članice in člani, ampak zabeležili smo tudi to, da moramo mi kot odbor, kot parlament opravljati svojo obveznost, svojo dožnost in nadzorovati, kaj se dogaja pri uporabi sporazuma TFTP. Tako bomo takoj po vabili direktorja Europola Boba Wainwrighta in bomo o teh istih stvarih razpravljali jutri z komisarko Cecilijo Malmstrom. Povabljenim govornikom se zahvaljujem za to, ker so bili tukaj. Gremo pa takoj naprej na naslednjo točko dnevnega reda. Mm-hmm.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 If you please. Will be right in proceeding right away to the following point. Takoj bomo nadaljevali za naslednjo točko našega dnevnega reda. To je tudi zelo pomembna točka. To je točka številka šest, Evropski preiskovalni nalog v kaznskih zadevah. Naša naloga je razpravljati o mnenju ag eh, Agencije za temeljne pravice, to je druga izmenjava mnen, to torej je Agencije FRA. To je zelo zanimiv dosje, eh, poročevalec je kolega gospod Nunjo Meljo. In sicer je poročilo o predlagani direktivi o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah na podlagi pobude sedmih držav članic ta pobuda eh, predvideva vzajemno priznavanje praktično vseh preiskovalnih ukrepov. Eh, imeli smo že prvo razpravo, to je bilo decembra lani. Eh, takrat je bil prisoten belgijski minister Deklerk, ki je predlog predstavil. In veliko vprašanj je bilo postavljenih. Nekateri so menili, da ni bila narejena ustrezna presoja učinka. Eh, komisija je potem dala svoje eh, sporočilo in predsednik parlamenta je zahteval mnenje agencije za temeljne pravice. Agencija je to eh, mnenje pripravila, smo ga tudi razdelili in sedaj imamo tukaj tudi predstavnika fra gospoda Johna Grimhedena pozdravljamo ga in ga prosimo, da to mnenje predstavi. Potem bo pa eh, nekaj več povedal gospod eh, Melo in tudi drugi članice in člani bodo imeli priložnost govoriti. Rekli so mi, da najprej moramo poslušati poročevalca. Gospod Melo, prosim, potem bomo pa dali besedo predstavniku Agencije za temeljne pravice. Gospod Melo, eh, imate besedo. No, vi ste predsednik in če ustrajate, bom začel. Govoril bom portugalsko, če vam je prav. Ampak najprej bom povedal naslednje. Gospod predsednik, uradnega stališča še nimamo. O tem mnenju in o direktivi Dobili smo informacije o osnutku direktive. Ta direktiva bo imela eh, posledice in učinke v državah članicah, je zelo eh, kompleksna, zapletena in jo bo treba natančno preučiti. Kar pa zadeva agencijo za temeljne pravice? Mene zanima, kaj eh, bo agencija naredila in nočem prejudicirati tega, kar bo naredila. ne vem, kaj eh, agencija namerava storiti, ampak naj vse eno povem. Ta predlog je bil razdeljen včeraj preko komisije. Vivian Redl, komisarka, ga je podprla in predlog potrjuje začetno poročilo, iz septembra, to je bilo uh, začasno poročilo, sedaj bo to postalo končno poročilo. To želim povedati, zato ker je zelo pomembno, da lahko primerjamo uh, te stvari, kaj je naredila agencija, kaj je naredila komisarka. To nam bo omogočilo odkriti možne uh, slabosti in s tem se je ukvarjala tudi agencija. Glavne točke, ki jih je komisija podarila, je eh, potreba po vzajemnem priznavanju teh ukrepov. Komisija meni, da moramo pojasniti da gre tu za policijsko pristojnost torej, in da bi za to uporabljali uredbo, ne direktivo. Parlament je kritičen Zato, ker niso bile narejene nobene študije o tem, kako bo ta nalog vplival na eh, človekove pravice. Potem je tu še vprašanje eh, varovanja podatkov, pa postopkov preverjanja. Načela kazenskega prava bi se tu morala uporabljati in tudi pravica eh, zavrnitve se strani države prijemnice bi morala biti omenjena. Eh, To je zelo občutljiva zadeva. Vsi se ne bomo strinjali o tem. In kot poročevalec pa moram reči, da bi se želel dobiti s poročevalci v senci, če se le da že naslednji teden. Nekaj dokumentov že imamo, imamo tudi nekaj sporočil, ki so relevantna. Kar zadeva temeljne pravice, pa bi želel povedati še nekaj. Agencija razvija doktrino in z pravnega vidika je to pametno, ampak z praktičnega vidika pa bi želeli slišati od agencije, kaj bo pomenil ta novi evropski preiskovalni nalog za človekove pravice. Če upoštevamo eh, raznikoli, eh, raznolikost kazenskih sistemov in sistemov varovanja pravic. In na zadnje, za zaključek, pa naj povem, da bi se naslednji teden želel srečati se poročevalci v senci, da si pogledamo nekaj podrobnosti. Želel bi, da dosežemo vsaj minimalno stopno konsenza, da bomo v parlamentu lahko delali naprej. Na, no, hvala lepa gospod Melo, sedaj pa uh, gospod Grimheden, predstavnik agencije. Najlepša hvala. Lepo vas pozdravljam iz Dunaja. Bom zelo kratek, kaj te vse piše o mnenju. Potem sem vam pa na razpolago za vprašanje odgovore. Na začetku naj povem, da potrebujemo eh, čezmejni instrument za to, da bi eh, zagotovili temeljna pravica, da stop, da sodišče in tako naprej. Enakost pravic. Kaj ti je Evropska unija vedno bolj integrirana? Vendar pa obstajajo eh, možne neskladnosti, nekompatibilnosti med pravnimi postopki držav članic. To je seveda jasno vsem in to lahko stvari uteži. Kot je bilo povedano, nas je ta parlament zaprosil, da pripravimo mnenje. Formalno zaprosilo smo dobili januarja in 14. februarja smo predložili mnenje, ki je dolgo 15 strani približno in ima pet delov. V tem dokumentu smo pokrili temeljne pravice, temeljne pravice v zvezi z vprašanji e, e, DN. E, tu govorimo o poštenem sojanju, o pravicah Eh, obrambe oziroma do obrambe, o varovanju žrtev in prič. Potem eh, smo upoštevali tudi situacijo, ko, je, ko mora država izv, izvržbe eh, to, ta nalog sprejeti. Govorili smo o možnosti zavrnitve. ta instrument mora zagotoviti večje zaupanje. Rekli smo tudi, da ne smemo ustvariti hierarhije temeljnih pravic, ne sme se omenjati samo enih temeljnih pravic in spuščati drugih, kar se veliko krat dogaja v teh usnutkih, ki smo jih sprejeli. Potem predlagamo tudi določeno eh, število uh, varovalk, tako da bi še bolj povečali zaupanje govorimo o čim manj intruzivnih ukrepih. E, potem e, potrebujemo pravno jasnost, e, gotovo govorimo o enakosti ukrepov, potem o efektivnem pravnem svetovanju, potem govorimo o potrditvi, o sodiščih v ožjem smislu. Potem pa govorimo tudi o ocenjevanju, ki temelji na dokazih. Se pravi, ne bi stvar pustili, da teče pet let, ampak menimo, da bi morali tako oceno izvesti že na samem začetku, na podlagi dejstev, na podlagi dokazov. Tako da takoj vidimo, če je instrument učinkovit. Če je ta uh, zakonodaja učinkovita ali ni, to se mora videti že takoj na začetku. In tudi to bi povečalo zaupanje ljudi, uh, kajti uporabili bi znanstveno podlago za tako oceno. In bi tudi, če bi bilo željeno in nujno, odpovedali ta instrument. Potem kompatibilnost pravnih sistemov in pravnih postopkov. Eh, potem bomo preverjali varovalke, ki eh, so v praksi tveganja in pa prednosti. To je to to piše v tem dokumentu, ki je dolg 15 strani, naj zaključim. Naj odgovorim še na vprašanje poročevalca. Skušamo vzpostaviti ravnotežje potem eh, med, med potrebo po čezmejnem instrumentu na področju kazenskega prava in pa varovanjem temeljnih pravic. Upamo, da naše mnenje prinaša dodano vrednost. Upam, da boste ugotovili, da smo, eh, da smo objektivni eh, in da smo neutralni. Če dovolite še malo reklame, za našo ag eh, agencijo. Eh, pripravil sem še druga poročila. Hvala lepa. Zato sedaj bomo pa dali besedo tistim članom, ki želijo kaj povedati. Gospod Albreht najprej, imate besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, in najlepša hvala za predstavitev. Tudi poročevalcu se zahvaljujem. Najprej menim, da je v Evropski uniji bilo lažje ocenjevati čezmejno harmonizacijo, ko je šlo za boj proti kriminalu in sodelovanju na tem področju. To je čisto jasno, da gre za čezmejne zadeve, ampak ko gre za harmonizacijo temeljnih pravic oziroma eh, temeljnih načel eh, pravne države, potem pa stvari niso več tako očitne. Ni Eh, tako jasno, da bi to bile čezmejne zadeve, ki bi jih morali urejati na evropski ravni. Vedno očitneje postaja in sedaj imamo tudi eh, listino, da je to pristojnost Evrope. Kot zeleni podpiramo idejo, da bi imeli instrument, ki bo omogočal zbirati podatke eh, na čezmejni evropski ravni, tako da bi eh, okrepili sodelovanje, pravosodno sodelovanje in eh, vzajem, eh, vzajemno priznavanje. Ampak kot kaže nalog za prijetje in njegova uporaba, pa obstaja nekaj nezaupanja. Državljani ne zaupajo tem ukrepom in vedeti moramo, da ne smemo preoblikovati sodnikov v stroje, ki bodo sodelovali med seboj, istočasno pa kršili pravice državljanov. Mislim, da bi bila to napačna pot. Skupna pravila bi potrebovali za več sodelovanja. Moramo se truditi izboljšati sodelovanje med državljanov s pravosodnimi organi. To bomo naredili s standardnimi obrazci, direktnimi stiki, eh, z določanjem rokov in tako bomo zagotovili enotnost uporabe tega instrumenta in bomo zagotovili, da določb ne bo eh, urejala direktiva, ampak uredba. Torej, mi bi bili bolj naklonjeni uredbi na tem področju, torej uredbi za evropski eh, preiskovalni nalog. To bi bilo bolje in to bi bilo bolj sprejemljivo tudi za državljane. Mislim pa, da mora biti tudi določeno, kateri so razlogi za zavrnitev. Tu govorimo o sorazmernosti za prosil, potem eh, govorimo o izvensodni uporabi. Tu gre za vprašanje skupne kazenske pristojnosti v Evropi. Torej, ali se lahko sprejme vse, ali pa bodo države članice imele možnost, da zavrnejo določena zaprosila. In potem, ko smo pre, eh, prebrali vaše mnenje, menimo, da bi temeljne pravice morale uživati enako zaščito zlasti v skladu z sodbami Evropskega sodišča za človekove pravice. Ta pravila in te sodbe bi morale delovati za vse. Ko gre za pravico do informiranja, bo perspektiva druga. Ampak mislim, da je zelo pomembno, da to vključimo v naš pristop o informiranju. Eh, razdelitvi dokazov v Evropi. Gospa Lackford. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Običajno načeloma podpiram ukrepe vzajemnega priznavanja. Problem pa je naslednji, kar tudi dobro vemo. V zadnjem desetletju ti ukrepi niso potekali enako hitro kot pa ukrepi za uh, zaščito postopkovnih pravil. Slednje so namreč zaostajale. In zato prihaja do nezaupanja v sodstvo. V idealnem svetu sploh ne bi potrebovali klauzule o zavrnitvi priznavanja temeljnih pravic, zato ker bi vedeli, da vseh 27 držav v celoti uporablja Strasburško konvencijo in pa sodno prakso Evropskega sodišča za eh, človekove pravice. Žal nismo v tem idealnem svetu in mislim, da ne bi smeli ponoviti napake, ki smo jo naredili z Evropskim sodiščem nalogom za prijetje, kjer je samo izjava o tem, kako vsi spoštujejo človekove pravice. Mislim, da je upravičeno tukaj eh, vključiti čisto konkretno določbo, ki bo omogočala zavrnitev. Vi ste uporabili besede v okoličinah, kjer obstaja utemeljen strah, da eh, bi izvršitev tega naloga pripeljala do kršitve temeljnih pravic. Mislim, da bi morali to zožiti. Člen 1.3. V Združenem kraljestvu, torej ponosna sem, da lahko povem, da je moja stranka skupaj s konzervativci v Westminsterskem parlamentu, pa tudi v Lordski zbornici, je uspela dodati posebno klauzulo za evropski nalog za prijetje, ki pravi, da lahko eh, sodnik zavrne ta nalog, če se kršijo eh, temeljne pravice. Ne vem eh, sicer, ali je prišlo do kakšnega uspešnega primera na angliških sodiščih, ampak prav gotovo so zadeve, kjer bi se to moralo zgoditi. Ampak dosti bolje je, da to eksplicitno povemo v uh, eh, aktov. Mogoče bi uh, potrebovali tudi uh, prehodno klauzulo, kajti mogoče, da nekega dne to ne bo več prehodno, uh, potrebno. Mislim, da bi morali razmišljati še o drugih o, o, eksplicitnih varvalkah, kot je zahteva v zvezi z dvojno krimi, eh, kriminaliteto oziroma z dvojno kaznivostjo. In jasno je treba povedati, da se tega ne sme uporabljati v primeru prenosa osebe, ki je potencijalna priča. Torej, to ne sme potem nadomestiti postopkov, eh, postopkov izročitev. Gospod Kirkhope, gospod predsednik, zelo sem zadovoljen, da nas je Lady Lathford še enkrat spomnila na pomembno delo in vlogo Lordske zbornice v Združenem kraljestvu. Vsaj oni izgleda malo pazijo na te zadeve in podrobnosti. Za razliko od spodnega dvoma, eh, bojim se, da leta ne dela ravno veliko na tem področju. Imam pa vse eno tri eh, pomisleke, tri stvari me skrbijo. Najprej postopek eh, validacije eh, Eh, v zvezi z evropskim preiskovalnim nalogom, potem proporcionalnost, ta je že bila omenjena, tu so še varovilke, ne bom eh, omenjal tega, kar smo govorili že danes popovdne. Najprej ta postopek eh, potrditve, postopek validacije, ta postopek v državi odredbodajalki me skrbi. In tudi imam pomisleke v zvezi z organom, ki izda ta nalog moramo imeti zagotovilo, da sta eh, tako postopek kot organ eh, brez kritike in da je organ na ustrezni ravni, ali je to eh, Eh, tožilec, ali je to eh, sodnik. Tukaj ni še nič jasnega. Proporcionalnost, torej sorazmernost, to je bistvenega pomena. Tu bo več težav, po moje, ne samo v zvezi s sorazmernostjo, ko gre za kazniva dejanja med državami članicami. Recimo, če, gre, če bi šlo za zahtevo DNK materijala, ampak tudi sorazmernost eh, kazni za eh, kaznivo dejanje. In prej smo govorili o sporazumu SWIFT. In podobno je tudi to, da eh, ta parlament ve, da bodo vsebovane eh, za doste varovalke v tej uredbi, kdo bo izvajal kontrolo, kako se bo mogoče izogniti zlorabi tega sistema, kakšne možnosti eh, pritožbe bodo obstajale tako na pravni ravni, kako tudi na upravni ravni, če bo to potrebno. Hvala lepa, gospod Dejong. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem agenciji za uh, eh, temelje pravice. Eh. Zdi se mi, da je to nedvomno korak naprej. Nedvomno, ko govorimo o načelu vzajemnega priznavanja. Z evropskim preiskovalnim nalogom bomo lahko preiskave oblikovali veliko bolj učinkovito. Agencija je izpostavila kar nekaj vidikov, ampak sam bi imel specifično vprašanje. Če se pojavi problem z vidika človekovih pravic in če bomo prišli do sklepa, da se lahko zahtevek za preiskovalni nalog zavrne, potem me zanima naslednje. Oziroma, bom drugače formuliral svoje vprašanje. Ali bi se lahko zgodilo, da bi eh, vedno znova lahko uporabili argument človekovih pravic, ko bi zahtevali evropski preiskovalni nalog? Sam menim, da so človekove pravice vedno pomembne, tudi če to včasih pomeni, da je preiskava daljša če ponazorim, kar nekaj sporozumom eh, smo sprejeli o kakovosti postopka. To je nekaj posem drugega, ampak vseeno mislim, da moramo človekove prvice pri tovrstnih preiskavah vedno upoštevati. Potem pa še ena zadeva, ki bi jo rad izpostavil. Če določen osumljenec, zopr katerega poteka preiskava, In če želiš eh, zvedeti, kakšne so dejanske okoliščine, potem moraš poštevati izhodiščni zahtevek in tukaj bi lahko prišlo do določenega neravnoteže v postopku. Ravno zato se sprašujem, ali smo tukaj zagotovili enakost pravic obeh strank v postopku. Pa še eno vprašanje bi vam rad zastavil. To je povezano z obrambo. če obdolženec želi informacije, potem ne vem, ali eh, smo to možnost sploh predvideli, katere informacije mora imeti na voljo. Mislim, da bi morali to področje še nekoliko nadgraditi. Moja politična skupina je zelo kritična, kar zdeva trenutni predlog. Gospod Nikolau. Papa Nikolau, ja, človekove pravice moramo spoštovati, vsi se strinjamo. In eh, ko govorim o evropskem preiskovalnem nalogu, moramo se vprašati, ali bomo to dejansko dosegli ali ne. Naj omenim en vidik. Nekaj let nazaj je prišlo do škandala na evropski ravni. Simon, zelo znano evropsko podjetje, je bilo upleteno v to zadevo. V moji državi, pa tudi v drugih državah, so Simons obtožili in sicer zaradi domnevne korupcije. Podkupovali naj bi številne politike, kar naj bi jim omogočilo Eh, da bi sodelovali oziroma sklepali posle v številnih državah članicah. Nekaj let je minilo, ampak nimamo konkretnih eh, odgovorov, ne vemo, kakšno izmenjavo informacij eh, smo imeli na ravni določenih držav članic ne govorim samo o grških organih, ampak tudi o drugih, recimo nemški organi ne bi bili vpleteni. Če nam bo uspelo in če bomo šli v to smer, ne glede na to, ali bomo sprejeli direktivo ali uredbo ali pa kakšen drug pravni instrument, lahko povem, da je gospod eh, Melo velik strokovnjak, je zelo izkušen in res mu zaupam. Menim, da je to zelo pomemben korak, ki bo pomemben za evropsko raven v bližnji prihodnosti. Tako da bomo na ravni pravosodnih organov, sodnih pristojnosti lahko rešili ta vprašanja in bomo lahko evropskim državljanom postregli z odgovori. Hvala. Gročeta. Eh, anch'io voglio ringraziare eh, per il parere che sicuramente. Najlepša hvala. Tudi sam bi rad izkoristil to priložnost in se vam zahvalil za pripravljeno mnenje. Lahko povem, da bomo na podlagi tega mnenja lahko zadeve veliko bolje in bolj poglobljeno razumeli. Tudi sam menim, da evropski preiskovalni nalog nam lahko pomaga pri tem, da bomo spodbudili medsebojno sodelovanje in da se bomo borili proti organiziranemu kriminalu. Ravno tako menim, da moramo zadeve speljati na izjemno pregleden način. Kar pa zadeva mehanizem, ki je bil predlagan, mislim, da bi s tem predlaganim mehanizmom kršili človekove pravice. Namreč, da bi s tem kršili načela zapisana v določenih nacionalnih ustavah. V teh ustavah ni predvidene možnosti, da se preiskave izvedejo brez eh, preiskovalnih nalog. Recimo v Italiji policist eh, ne more prisluškovati telefonskih razgovorov, ne da bi istočasno dobil odobritev strani sodnika. V določenih državah je to možno, preiskava je možna, ni nujno, eh, da zadeve odobri preiskovalni sodnik. Ampak, eh, če bi v Italiji sedaj črtali to zahtevo, bi s tem kršili načela italijanske ustave in temeljne pravice. Ne na zadnje ne govorimo o abstraktnih pravicah, ampak o temeljnih človekovih pravicah, o ustavno določeni pravni kategoriji. In za italijanske državljane je to temeljna ustavna pravica, kar pomeni, da bi bila ta pravica v evropskem preiskovalnem nalogu v koliziji z določenimi pravnimi redi Evropske unije. Trenutna zasnova evropskega preiskovalnega naloga, po mojem mnenju, ne gre v pravo smer. Delovali smo prenagljeno, izpostavljajo se določene pasti. In mislim, da je načelo sporazuma med državami uh, tukaj upoštevano neustrezno. Evropski preiskovalni nalog bi lahko deloval samo v primeru, če bi zelo jasno opredelili kazniva dejanja, če bi jasno opredelili metode preiskave, ravno tako metodologijo. Istočasno pa bi imeli možnost uporabe Evropskega preiskovalnega naloga za določene preiskovalne postopke oziroma kazniva dejanja. Država članica bi tukaj morala upoštevati postopke, ki so predvidene eh, z ustavo, ne pa da bi se preiskovalni organi spraševali, ali je ta evropski preiskovalni nalog sploh relevanten ali ne, ali se s tem kršijo določena ustavna načela. Zato mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo v prvi vrsti zagotovili temeljne pravice in človekove pravice, tako da bo evropski preiskovalni nalog deloval v praksi. Tukaj sta bistvena predvsem dva vidika. Najprej, evropski preiskovalni organ, mora izdati pravosodni organ, preiskovalni sodnik eh, ali pravosodni organ. Ne sme biti to samodejen proces, ampak mora preiskovalni nalog eh, izdati pravosodni organ, kjer preiskava poteka. Ravno tako. Se moramo vprašati, ali bo preiskava potekala in ali bo evropski preiskovalni nalog bil izdan v eni državi, preiskava pa bo potekala v drugi, ali evropski preiskovalni nalog upošteva kaznivo dejanje oziroma ali eh, se to kaznivo dejanje obravnava kot eh, kaznivo dejanje v drugi državi. državljan recimo ne spoštuje zakonodaje države, v kateri je. Če se to zgodi, potem potrebujemo določene varovalke. Sodnik mora poskrbeti za to, da se določbe iz Evropskega preiskovalnega naloga upoštevajo. Najlepša hvala. Veliko ste že povedali, zato se bom omejil na dva vidika in podal oceno. Evropski preiskovalni nalog se mi zdi, glede na to, ko poslušam eh, to razpravo, da bi bilo veliko bolje, če bi imeli skupne standarde v kazensko-pravni zakonodaji. To je tudi ne na zadnje osma točka na našem dnevnem redu. To se mi zdi korak v pravo smer, ko govorimo o harmonizaciji kazenskega prava. To bi bil morda dober zagon za ta projekt. Ampak zadeve še niso prišle tako daleč. Naj pa izpostavim en vidik eh, varstva podatkov, ne na zadnje tudi eh, zato, ker je Agencija za temeljne pravice govorila o okvirnem sklepu iz leta 2008, ki se tukaj ni upošteval. Zato bi vas res prosil, da tukaj poskrbimo za pravno varnost. Če bi naj prišlo do eh, prenosa, čezmenega prenosa podatkov, bi bilo res nujno, če bi upoštevali delovanje agencije za temeljne pravice, potem pa bi upoštevali eh, tudi načela delovanja Evropskega pooblaščenca za varstvo podatkov. Samo toliko. No, have... Najlepša hvala. Gospod Grimheden si je vse zabeležil in mislim, da je edino prav, da mu damo možnost, da zadeve komentira, da odgovori na določena vprašanja, potem pa bo ob koncu spregovoril naš poročevalec gospod Melo predsedstvo, svet, morda bi tudi vi želeli prispevati k tej razpravi. Dobro, da vam bom besedo pred prispevkom gospoda Mela, ampak najprej predstavnik agencije. Hvala, res sem si vse zadeve beležil, ker je bilo res eh, fascinantno. Hvala za vse prispevke. Samo eno zadevo bom komentiral, to je bilo nekakšno vprašanje in zato se bom tudi odzval. Gospod Dejong. Gospod Dejong je govoril o tem, da moramo imeti podlago za zavrnitev z vidika človekovih pravic. Tudi gospa Ledford eh, je omenila tudi to, da v mnenju smo zapisali, da moramo imeti utemeljen razlog za zavrnitev. Recimo skupni azilni postopki ali pa kaj drugega. Tudi časovne omejitve oziroma roki bi morali eh, biti predvideni, potem tudi dokazno breme oziroma jamstva na podlagi katerih tega instrumenta ne bi eh, preveč eh, pogosto izkoriščali, pa tudi hitrost je zelo pomembna, da ne bi zaradi dolgotrajnih postopkov kršili temeljnih pravic oziroma človekovih pravic. Hvala. Dobro, hvala vam. Svet. Želeli ste povdariti en vidik, ste več kot dobrodošli, izvolite. Yes, you, Najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu sveta lahko povem samo tole. Pobuda držav članice je pobuda, o kateri poteka zelo dejavna razprava v tem trenutku na ravni sveta. Tako da smo res eh, hvaležni agenciji za temeljne pravice, ki je pripravila svoje mnenje. Zdaj so se nekoliko premaknile na ravni sveta tem trenutku se pogovarjamo o temeljih oziroma podlagi za zavrnitve. To ste že omenili, recimo, da bi tukaj upoštevali morebitno možnost kršitve človekovih oziroma temeljnih pravic in pa tudi druge stvari so omenjene. Predlagam, da se ponovno vrnemo k tej točki, ko bo svet izoblikoval bolj jasno stališče in seveda smo hvaležni za predloge pri prepravi oziroma redakciji tega predloga. Želimo si, da bi sprejeli politično odločitev za časa mađarskega predsedstva. Nikakor pa do julija ne bomo sprejeli dokončnega besedila. To je dolgotrajen projekt in mislim, da bo vsaj eno predsedstvo potrebno, da se zadeva zaključi. Hvala, predstavnik sveta. Če ni drugih točk, ki bi jih želeli izpostaviti, gospod Melo bo povzel razpravo. Najlepša hvala, gospod predsednik. V moji državi bi zaradi številnih razlogov rekli, da se to poročilo mora še pripraviti, da je šele v začetni fazi eh, in eh, da je do sklepa še dolga pot. Gospod eh, Pana Nikolau je omenil kar nekaj praktičnih pomislekov pri izvajanju preiskovalnega naloga na ravni 27 eh, držav članic. Seveda je nujno, da je ta postopek čim hitrejši, da se preiskovalni ukrep izvede čim bolj učinkovito. Kazniva dejanja so veliko krat eh, čezmejne narave, ker so v hudodelske združbe upleteni elementi iz številnih držav članic. In če zadeve pogledamo z tega vidika, res potrebujemo veliko hitrejši postopek pri zbiranju dokazov. To je zelo smiselno. Ampak to nikakor ne izključuje potrebe po previdnosti. Recimo suverenost države članice je pomembna, potem pa tudi različni pravni sistemi in tradicije držav članic. Vzajemno priznavanje je zato zelo težko doseči. imamo kar nekaj metod eh, zbiranja dokazov, ki jih določene države spremajo, druge pa ne. Potem eh, določena dejanja so kazniva v eni državi, niso pa v drugi. Obstajajo tudi določene razlike, kar zadeva naravo delovanja pravosodnih organov. Recimo, razmišljamo samo o zbiranju dokazov na podlagi DNK v Nemčiji, Grčiji, Združenem kraljestvu, Portugalskem. Ravno zato je zelo težko pripraviti zakonodajni instrument oziroma direktivo. Zato upam, da mi boste oprostili, ko bom izpostavil tole. Zadeve so tako nejasne, tako nedorečene, tako da se zelo težko izjasnimo, kar v sklepu tega poročila piše nekako takole. Razmišljajmo o tem, da bi pripravili nekakšno oceno podlage, ki bi temeljila na človekovih pravicah. Ta podlaga bi morala biti zelo dobro utemeljena in eh, človekove pravice bi morali zagotoviti tekom celotnega procesa. Določene varovalke so nujne. Seveda, nujne so nedvomno, ampak kako to doseči? To je težava. In ravno zato bi želel reči, da je to načelno vprašanje. Ta zadeva je zelo pomembna za Evropo. Moramo napredovati na tem področju, nedvomno. Dejstvo pa je, da so naši pravosodni sistemi različni. Ravno zato moramo upoštevati suverenost držav člani, čeprav moramo zadeve tudi harmonizirati na določeni ravni. Recimo portugalski sodnik, ki mora presojati o zadevi, ki je povezana z Malto, ker imamo tukaj gospoda Busotila, ali pa želi sprati dokaze, ker je prišlo do kaznivega dejanja na Malti ali pa v Grči ali pa v kakšni tretji državi. Če pa postopek presega pristojnosti na nacionalni ravni, potem se zastavlja naslednje vprašanje, kaj se bo zgodilo. Potrebovali bomo kar nekaj časa. Ravno tako menim, eh, da so pred menoj še razburljivi pogovori s pogoročevalci v senci, če ne bi pripravili smiselen dokument. To je moje prvo poročilo v Evropskem parlamentu in lahko povem, da je moja naloga vse prej kot enostavna, ampak nedvomno bo ta naloga zelo zanimiva. Najlepša hvala, gospod Melo, gospod Greenheden, hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste nam posredovali vaše poročilo. Veselimo se že, da bomo sodelovali z Agencijo za temeljne pravice. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Se vidimo prihodnič. Sedma točka. Zadeva pa seznam potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in v katere se lahko upiše vizum ter vzpostavitev mehanizma za pripravo tega seznama. to je točka, ki je v pristojnosti eh, naše članice, gospe Tanje Fajon. Torej, namen je, da bi spostavili mehanizem, ki bi nam omogočil, da bi potne listine, ki jih izdajo tretje države, bil seznam, ki bi bil vedno ažuriran. Gospa Fajon bo danes predstavila osnutek poročila, tako da ji bom kar takoj dal besedo potem pa bom odprl razpravo in dal možnost ostalim članom. Gospa Fajon, izvolite. Much, Chairman, uh, to... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, govorila bom slovensko. Hvala lepa. Um, veseli me, da smo v tem odboru že napredovali s postopkom, da se tako danes lahko pogovarjamo o mojem osnutku poročila. Za, znami, za nami um, je tudi že sestanek s poročevalci v senci in sestanki s komisijo ter svetom. Vsem seveda bi se lepo zahvalila za doslej odlično sodelovanje. Gre za precej tehnično poročilo, vendar pa ima, bi rekla, tudi precej pomembno politično težo in um, seveda se vam zahvaljujem pri oblikovanju mnen. Torej, moj predlog poročila nima bistvenejših sprememb ali dopolnil predloga Evropske komisije. Gre za to, da komisija v svojem predlogu vzpostavlja mehanizem za vzpostavitev seznama potnih listin, potovalnih dokumentov, s katerimi se lahko vstopa preko zunanjih meja Evropske unije. Doslej je tak seznam neuradno obstajal, vendar pa države, članice, države, tretje države niso bile obvezane javljati sproti sprememb priznavanja oziroma nepriznavanja novih potovalnih dokumentov. To se bo s predlogom Evropske komisije, če ga bomo seveda potrdili, Evropski parlament je tu v zakonodajnem postopku skupaj s svetom spremenilo. Kar se mi zdi bistveno je, da torej ta seznam bo zdaj, bo obvezujoč in bo tudi dostopen na spletu. Um, kar je za nas zelo pomembno tudi je, da nas bo Evropska komisija sproti obvestila o predlaganih spremembah in se bomo v Evropskem parlamentu imeli možnost tudi odzvati. Je pa ena ključna stvar v mojem poročilu, ki bi jo rada izpostavila in sicer komisija v svojem predlogu po katerem bodo države obvezane javiti, katere potne listine priznavajo in katere ne, ne pojasni, kaj se zgodi v primeru, če država, določena država tega v določenem roku ne stori. Moj predlog v poročilu, v osnutku poročila je, da okolikor država ne javi svojega stališča do potovalne listine tretje države, da to avtomatično pomeni, da to listino, ta dokument tudi priznava. Torej avtomatično priznanje. Na ta način bomo države članice dodatno motivirali k pravočasnim in jasnim stališčem in kar je poglavitno omogočili, bomo seveda lažje potovanje državljanom tretjih držav v Evropsko unijo. Um, v preteklosti smo imeli um, nekaj neljubih situacij, ki so se dogajale, ko še ni bilo takšnega mehanizma za obvezujoče posodabljanje seznama potovalnih dokumentov, da so recimo mejni organi države članice zavrnili vstop državljana tretje države zgolj zaradi nepoznavanja potovalnega dokumenta ali pa ker posamezne države zaradi recimo političnih razlogov niso priznale potovalne listine, kake države tu lahko recimo kot primer navedem Kosovo. Na vsak način ne gre za nikakršno eh, poseganje v suvereno odločitev vsake države v tem ali priznava oziroma ne priznava posamezni dokument. Gre, kot sem dejala, za vzpostavitev mehanizma, da nas države obveščajo o spremembah. Zdi se mi pa vseeno dobro, da um, države članice Unije imajo možnost izmenjave informacij, zakaj kakšen dokument priznavajo ali ne priznavajo, zato pozdravljam tudi predlog Evropske komisije o vzpostavitvi odbora za pomoč komisiji, ki bo lahko tudi nekakšna platforma za izmenjavo tovrstnih men med državami članicami. In eh, v izogib neljubim incidentom na mejah in spravljanja v težave potnike bi tu komisijo še enkrat pozvala k čim prejšnjemu dokončanju elektronske podatkovne baze, ki bo zagotovila tudi vizualne primere potnih listov in potovalnih dokumentov in tako dodatno opremila mejne organe. Tega zdaj v praksi še ni, poznamo obsežne papirnate kataloge z, z oznakami um, križci, nimamo pa dejansko pred sabo oziroma mejni organi pred sabo dejansko nimajo fotografij. Vendar, um, kot mi je poznano v pogovorih z Evropsko komisijo, um, je priprava takšne elektronske podatkovne baze um, dolgoročni cilj um, in bo treba še malce počakati. Pozvala bi vas um, vse, da uložite morebitna dopolnila do ponedeljka, um, ko poteče rok ob 17. uri popovdne, sicer pa pričakujem, da bomo glasovali lahko v odboru v začetku aprila um, in po um, tem včerajšnjem sestanku s poročevalkami in poročevalcem Senci predvidevam, da kakšnih um, zapletov ne bo in um, še enkrat pozdravljam predlog Evropske komisije. Hvala. Thank you, Mrs. Fajon. Hvala, gospa Fajon. Sedaj pa bomo posl poslušali še ostale poslance. Najprej ima besedo gospa Nedelčeva. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se želela zahvaliti in čestitati gospe poročevalki za njeno delo in za izčrpno predstavitev. Včeraj smo se res vsi poročevalci v senci srečali. To je bil zelo produktiven sestank po moje in nasplošno lahko rečemo, da se ne razlikujemo v svojih stališčih. Ta sestanek nam je omogočil, da smo določene stvari Eh, pojasnili in da smo lahko tudi oblikovali eh, stališča, ki jih želimo braniti v parlamentu. To, kar pa me skrbi, sta pa dve vprašanje. Eh, dve vprašanje, ki sta se pojavili po našem srečanju. Prva skrb. Kakšna bo vloga Evropskega parlamenta v tem postopku? Gospa Fajon mi je povedala, da namerava uložiti tehnične predloge spremenk v zvezi z komitologijo, tako smo lahko eh, pomirjeni, parlament bo eh, temu sledil. Potem druga pripomba pa se nanaša na eh, možnost, kako eh, narediti bolj eh, učinkovit pregled na mejah in bolj učinkovito delo konsularnega eh, konsularnih eh, predstavnikov. Kaj lahko Evropska komisija naredi, da državam članicam da to elektronsko uh, Eh, eh, podatkovno bazo z vsemi specimeni potnih listi, In kot je bilo eh, rečeno, eh, to je dolgoročna stvar, moramo biti potrpežljivi, ampak me zanima, kdaj točno bi se lahko to zgodilo. Potem, kar zadeva roke za države članice, da bojo lahko eh, komisijo obvestili o priznavanju ali nepriznavanju potnih listin. In uh, potem to je povezano z avtomatično priznavanje. Tu potrjujem in podpiram v celoti stališče poročevalke in še enkrat se ji zahvaljujem za njeno sodelovanje. Stanje in delo. Hvala lepa, ste pa gospod Tavares. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, kratek bom. Najprej se zahvaljujem kolegici Fajonovi za njeno sodelovanje. Zahvaljujem se ji za pregleden način dela in pa pripravljenost na dialog. Zahvaljujem se ji za dobre ideje, ki jih je vnesla v ta dosje In eh, tukaj bi spostavil tri ideje, ki se mi zdijo posebno pomembne. Dobro bi bilo, če bi imeli podatkovno bazo, kjer bi imeli fotografije potnikov, ne samo podatke, ampak eh, polno podatkovno bazo z eh, slikami oziroma za fotografijo potnih listin. To je pomembno za uh, carinike, ki delajo na zunanjih mejah Evropske unije. Sam sem slišal veliko pritožb strani državljano moje države. Rekli so, da smo nekaj malega spremenili, da smo, drugačne, da smo dali neki potni listini drugačno ime, pa potem določene države članice te potne listine niso več prepoznale in to celo pri potovanjih znotraj šengenskega območja. Se pravi, to ne velja samo za zunanje meje Evropske unije. Pomembno je tudi to, da so zagotovljeni, da je zagotovljeno medsebojno prepoznavanje potnih list in tudi znotraj držav članic, tako da bodo imeli državljani pravno varnost. Potem podpiram tudi to idejo, da določimo rok enega meseca, zato da država odloči, ali določeno potno listino prepozna ali ne, prizna ali ne. Znotraj enega meseca lahko pove država, ali je ta potna listina za njo veljavna ali ne. Če se država članica ne izrazi, potem pa avtomatsko prizna to potno listino. Če država članica zavrne kakšno potno listino, pa mora to narediti na, utemelji, na utemeljen način. To so te tri ideje, ki jih bi želel izpostaviti in podpreti. Zahvaljujem se poročevalki za njeno delo. Gospa Štanoka. Yes, uh, uh Hvala lepa. Pridružujem se tistim kolegom, ki so čestitali Tani Fajon za dobro delo, tudi dobro sodelovanje na sestankih poročevalcev v Senci. Veliko smo dosegli. Mislim, da z predlogi sprememb ne bo nobenih eh, problemov. sama bi izpostavila naslednje. Ljudje, ki sestavljajo več kot 15 odstotkov prebivalstva v moji državi Latviji, eh, so bili pozabljeni pri tem dokumentu. Pozabila jih je komisija, svet in pa tudi oblasti moje države so pozabile na nje. Govorim o skupini ljudi s posebnim statusom. Ustavno sodišče Latvije določilo status ljudi, ki niso državljani Latvije. So pravzaprav brez državljanstva. Upam, da bo sprejet moj predlog spremembe, ki omenja to kategorijo ljudi enak predlog spremembe sem eh, unesla tudi, ko smo se pogovarjali o vizumih. Torej, gre za ljudi, ki imajo vlasti potovalne listine, ki jih je izdala država članica, niso pa državljani nobene države. Torej, gre za to kategorijo ljudi. Omenjam jih v tem predlogu sprememb in upam, da ne boste pozabili na to skupino ljudi. No, glede na to, da našemu sestanku predseduje gospod Lopes Aguilar, pa bi želela spomniti tudi na to, da smo imeli namen organizirati zaslišanje v zvezi z ljudmi, ki imajo takšen poseben status znotraj Evropske unije. Hvala, gospa Ždanoka. Če ni več poslancev, ki bi želeli spregovoriti, bomo prisluhnili komisiji ali predsedstvo. Mislim, da je tukaj gospod uh, Jan Dekojster, ki predstavlja komisijo. Izvolite besedo. Um, yes, Hvala lepa. Lahko sem kratek. V imenu komisije se zahvaljujem poročevalki za poročilo ki je podlaga za današnjo razpravo. Predlogi sprememb, ki jih je že predlagala poročevalka, so, sprem, so spremljivi za komisijo, predvsem eh, tretji predlog. Polni pravno vrzel v trenutnem sistemu določa, kaj se zgodi, če država članica ne sprejme odločitve ali želi priznati ali ne, eh, če želi priznati določeno potno listino ali ne. Zato se poročevalki zahvaljujem. To bo krepilo tudi naše stališče v svetu, kjer bi morda nekatere države članice zavrnile takšno rešitev. Kar se tiče statusa ljudi brez državljanstva, ki živijo v Latviji, lahko povem, da ima komisija namen pokriti vse potne listine državljanov tretjih držav. Mm, pri tej skupini pa gre za statuse ljudi, ki jih ne pokriva eh, člen 94, gre za ljudi s posebnim statusom in prav gotovo. bo komisija upoštevala tudi to skupino ljudi. In pa potem še elektronska podatkovna baza z fotografijami ozorcev potnih listin. Ko smo prvič razpravljali o predlogu komisije, nismo nasprotovali temu, da bi vzpostavili takšno podatkovno bazo. Vendar pa potrebno je pripraviti trenutni sistem, ki ne deluje in zato bi nam bilo ljubše, če bi to ostala neka perspektiva za prihodnost. Ne preveč dolgoročno gledano, ampak mislim, da tega ne bomo mogli izvesti kratkoročno. To bi lahko pravzaprav zaviralo sprejem tega inštrumenta, ki bi ga morali kmalo sprejeti, zato da bi odpravili obstoječe probleme. Spremenili bomo preambulo, pozvali bomo komisijo, da naj razmisli o takšni podatkovni bazi, morda bi na ta način lahko v predlogu izrazili to idejo. Se pravi, pripravljeni smo razmisliti o takšni podatkovni bazi, ni pa to predpogoj za to, da bi sprejeli ta inštrument.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 O vsebini poročila smo razpravljali tudi v okviru delovne skupine, ki je pristojna za vizume. Um, razprave so se začele in odgovorna delovna skupina se bo jutri četrtič sestala, zato da bi razpravljala o osnutku. Predloge gospe Fajon so v skladu z stališči držav članic. Skoraj vsi predlogi imajo podporo v svetu. Vendar pa moram v imenu predsedstva opozoriti na naslednje. Predlog eh, v zvezi z četrtim členom, ki govori o tem, da se dokument prizna avtomatično, če država ne odloči v enem mesecu tega države članice popolnoma še ne podpirajo. Predsedstvo je sicer uložilo podoben predlog. Sedaj si prizadevamo za dosego soglasja v svetu v tem vprašanju. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo nazaj gospe Tani Fajon. Hvala lepa um, za vse um, informacije, tako predstavnik Evropske komisije kot sveta in pa seveda vsem mojim kolegom, poročevalkam, poročevalcu in um, ostalim. Na splošno vidim, skupno stališče je, da tak mehanizem v Evropski uniji potrebujemo in jaz si močno želim, da bo tudi v svetu naša pobuda, da po enem mesecu, če države članice ne obvestijo spremembe glede priznavanja ali nepriznavanja posameznega potovalnega dokumenta. To pomeni avtomatično priznanje, da bo um, takšna pobuda dobila soglasje tudi v svetu. Jaz bi pri tem ustrajala, mislim, da imamo podporo vseh um, političnih skupin. Um, poleg tega bi tudi dala v razmislek um, dolgoročno Evropski komisiji resnično pobudo za vzpostavitev elektronske podatkovne baze um, za ugotavljanje slikovno, um, slikovnih različic potovalnih listin. To bi bilo seveda koristno. Um, kolega Tavares je omenil tudi uh, fiktivne, namišljene potovalne listine. Ta seznam je upre, obstajal v preteklosti. Evropska komisija ga je zdaj iz predloga izpustila, čež da po, moji, uh, po mojih informacijah ni prinašal dodane vrednosti. Lahko o tem še razmislimo ali bi ustrajali pri tem, da tak seznam v poročilu prihodnje obdržimo, torej da bi imeli tudi v prihodnje mejni organi možnost seznama razpoznavanja fiktivnih namišljenih potovalnih listin. Tega zdaj v osnutku mojega poročila trenutno ni, obstajalo pa je v preteklosti. Poleg tega bi samo še kolegici um, um, sporočila glede komitologije, da, um, kot sem že včeraj na sestanku povedala, vlagam potrebna dopolnila v zvezi z postop postopki, z Lizbonsko pogodbo, s komitologijo, um, da ne bo kakršnih koli um, ne, neprijetnosti, um, to lahko zagotavljam, gre za okoli sedem dopolnil in Evropski parlament bo tu imel možnost se odzivati na vsakršne spremembe tudi vnaprej, ko bo Evropska komisija nam poslala osnutek spremembe glede priznavanja ali nepriznavanja kakšnega koli um, potovalnega dokumenta. Tako da um, bodo vse vaše pripombe upoštevane in um, tudi vaša dopolnila mislim, da imajo bolj ali manj vso podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za pripravljenost na to, da upoštevate tudi predloge, ki so se pojavile tokom razprave. Tako, zdaj pa lahko objavimo še to, da je rok za vložitev predlogov sprememb v ponedeljek 21. marca ob 5. uri popovdne. glasovali pa bomo 12. aprila. Ali je to v redu? Dobro, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Zadnja točka pred sestankom koordinatorjev, ki je predviden za 18. uro. Sedaj pa zanimiva točka 8 gre za prvo izmenjavo mnen o harmonizaciji kazenskega prava v Evropski uniji. Kakor veste, zaradi pomembnosti kazenskega prava po sprejemu Lizbonske pogodbe so se koordinatorji odbora Libe odločili, da bomo pripravili poročilo na nas na pobudo o kazenskem pravu. Naslov poročila je bilo spremenjeno v pristop Evropske unije k kazenskemu pravu. Danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen o tej zadevi in eh, slišali bomo poročevalca o tej zadevi, to je gospod De Jong, ki bo predstavil svoje stališča. Na to bomo morda slišali še stališče sveta in pa komisije. In seveda bomo imeli tudi razpravo na to temo. Gospod De Jong, imate besedo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, vesel sem, da ste omenili naslov poročila, kajti na dnevnem redu je še vedno zapisan stari naslov, harmonizacija kazenskega prava dejansko pa so koordinatorji odločili, da bomo sedaj uporabili naslov pristop Evropske unije k kazenskemu pravu. Najprej nekaj besed o postopku. Eh, Sekretarjatu sem poslal delovni dokument, na osnovi, katerih, na osnovi katerega bomo lahko imeli prvo izmenjavo mnen. Upam, da je bil ta dokument razdeljen. Of the substance, Kakorkoli, sam bom povedal nekaj vodnih besed o tej temi. Drugič, zanimivo bi bilo vedeti, ali poročevalci v senci za to poročilo želijo, da se sestanemo, preden bom predložil osnutek poročila. V tem primeru bi lahko še bolj podrobno izmenjavali naše ideje. Še preden bom pripravil poročilo. Sreda pa nekaj o vsebini. obseg poročila, kakor so odločili tudi koordinatorji, je bolj materialno kazensko pravo in ne postopkovno kazensko pravo. In eh, že pri materialnem kazenskem pravu lahko veliko povemo. O postopkovnem pravu pa imamo že prejšnja poročila tega parlamenta. Drugič, zakaj poročilo o materialnem pravu? Zakaj bi to potrebovali? Mislim, da si moramo ogledati značilnost eh, kazenskega prava. Pogosto je to odgovor politiko, ko se pojavi nek problem. Ko želijo pokazati, da nekaj jemljajo resno, takrat takoj začnejo govoriti o kazenskem pravu. Če si ogledamo pravni sistem kot takšen, pa se kazensko pravo vedno smatra za izhod v sili, zadnji izhod v sili. Enako velja za Evropsko unijo. Včasih se pojavi problem v državi članici in potem se pojavi ideja, no morda bi pa morali imeti kazensko pravo o tej zadevi. To je en vidik kazenskega prava. Po drugi strani pa ima to vedno praviti za človekovimi pravicami. Pogosto ima opraviti z občutljivimi vprašanji, ki so v nacionalni pristojnosti in zato je zelo težko te zadeve harmonizirati. Zato moramo doseči ravnovesje med potrebo po evropskem pravu in pa med njegovimi učinki. Če želimo doseči ravnovesje, potem si lahko gledamo 83. člen pogodbe Evropske unije, Tudi svet je leta 2009 sprejel sklepe o, o smernicah za razpravo o kazenskem pravu. Nekatere smernice sveta so zelo pomembne z postopkovnega vidika, je sicer se skupaj zapleteno. Saj je svet to sprejel tik pred tem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, zato parlament ni imel možnosti razpravljati o tem. Komisija se je nekako distancirala od sklepov zeločeno izjavo in zato je težko ugotoviti, kakšen je status teh sklepov sveta. Predlagam, da jih upoštevamo in da razumemo to poročilo kot odgovor na to, kar je dosedaj počel svet. Seveda za vključitvijo tako komisije, kakor tudi Evropskega parlamenta. Mislim, da bi to poročilo lahko imelo tri dele, najprej razlike med evropskim pravom in pa nacionalnimi pravi, pravnimi sistemi. Ogledal sem se tudi sistem v Združenih državah Amerike. Mislim, da bi se lahko od ZDA marsikaj naučili o tem, kako oni definirajo nacionalno in pa skupno pravo. No, ampak sedaj je vse skupaj postalo nekako zabrisano. Sprva so se, so se mi zdele zadeve v ZDA jasne, sedaj pa vidim, da temu ni tako, tako da morda lahko to jemljemo kot negativen zgled. Potem eh, govorim tudi o kriterijih za to, kje obstaja potreba po evropskem pravu. Potem drugi del govori o kakovosti prava, na področju kazenskega prava imamo celo vrsto načel, ki temelijo na nacionalnem pravu, ki ureja človekove pravice. Vendar pa bi morali najprej govoriti o potrebi po kazenskem pravu in pa po določilih, ki veljajo na področju kazenskega prava. Trenutno še nimamo takšnega okvira, ki bi ga lahko uporabili, ko ocenjujemo predloge za nove inštrumente kazenskega prava. Dobro bi bilo, če bi parlament imel nek skupek načel. Veliko dela je bilo že upravljenega na tem področju in eh, veliko je že idej, ki bi jih morali upoštevati, ko se ukvarjamo z vprašanjem kazenskega prava. In pa še tretji del poročila govori o institucionalni ureditvi tudi tukaj se moramo dogovoriti o načeljih. Potrebujemo sistem, ki bo veljal v vseh evropskih institucijah in ta načela je potrebno tudi izvajati. Ne vem, če ima komisija trenutno kak uglajen pri, oziroma usklajen pristop. Ne vem tudi, ne poznam nobenega sistema, o katerem bi se dogovorili države članice v okviru sveta, pa tudi v parlamentu mi kot odbor, nimamo ne želje, ne zmožnosti, da bi združili vse predloge na področju kazenskega prava, ki se pojavlja naprimer na kazenskem področju, na finančnem področju in tako naprej. Tukaj sem pomislil na pravno službo. Nekatere institucije pravijo, želimo koherentno kazensko pravo, in uh, povedal vam bom, kako se to povezuje z načeli, o katerih bi se lahko dogovorili. Torej, to, ta predlog lahko ima posledice za to, kako delujemo na tem področju. Seveda pa me zanimajo tudi mnenja in pa specifična vprašanja kolegov. Hvala lepa. Thank you, Mr. De Jong. Hvala, gospod De Jong. Sedaj pa bomo prisluhnili poslancem. E, prav tako pa vabim predstavnike komisije ali sveta, da povejo nekaj o tem. Morda najprej svet, gospod Peter Somka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem, da imamo danes to razpravo sedaj, ko razpravljamo o celi vrsti zakonodajnih predlogov v svetu, v parlamentu in pa v postopku soodločanja med svetom in pa um, parlamentom. Mislim, da je ta pobuda zelo aktualna, da je pravilno sedaj pripraviti poročilo o tem. in potrebno je tudi zagotoviti doslednost pri inštrumentih, ki jih sprejemamo. Omenili ste smernice sveta, ki so bile sprejete leta 2009. To je bil skupek smernic. Imeli smo tudi skupek smernic, ki so bile sprejete leta 2002, sedem let prej. In svet pravzaprav spoštuje te smernice, ko pripravlja končne različice dokumentov, o katerih se dogovorimo v svetu ne samo načela kot takšna, naprimer um, eh, sankcije, la foršet, um, sorazmernost, vse to upoštevamo. Hkrati pa spoštujemo tudi osnovno načelo, da ne smemo dovoliti nesorazmernosti eh, oziroma da pustimo državam članicam, da urejajo te zadeve na nacionalni ravni in da se Evropska unija vključi šele, ko teh zadev ni možno urediti na nacionalni ravni. Te smernice so torej navdih za svet, ko sprejemamo našo zakonodajo. Res pa je, da te smernice ne bi smele veljati samo za svet. Pomembno je, da bi imeli skupno, neka skupna načela in zato pozdravljam idejo, da bi se vse tri institucije pogovorile o tem. Če se spomnite, smo tudi v štokholmskem programu to omenili, da bi morali torej poenotiti smernice med posameznimi institucijami. In zato ta predlog prav gotovo pozdravljam upam in pričakujem, da bo komisija podala predloge v tem smislu in da bo s tem zadeva napredovala. Pravzaprav imamo praviti z kazenskim pravom vsak dan v institucijah, ko govorimo o predlogih na področju internetnega kriminala, ko govorimo o trgovanju z ljudmi ali pa z o spolnem nadlegovanju otrok. V okviru trialogo smo o tem veliko razpravljali in mislim, da pri tej zakonodaji spoštujemo smernice, ki jih svet izvaja že od leta 2002. Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Čakolino in pa gospod Latford. That, Najlepša hvala, gospod Bos, še nekdo. Najprej gospod Jakolino. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo na kratko se želim odzvati na to, kar je povedal poročevalec in tudi drugi. Nobenega dvoma ni, da moramo spremeniti naslov tega dosjeja in da moramo sprejeti eh, pristop na ravni Evropske unije do kazenskega prava. Kajti to izhaja tudi iz Lizbonske pogodbe. To smo videli tudi v štokholmskem programu. Tu gre za eh, vejo prava, ki je zelo povezana z nacionalno soverenostjo in to je kazensko pravo. Evropska dimenzija eh, kriminala, njegova čestnacionalna narava, eh, trgovina z drogami, z ljudmi in tako naprej, to je tisto, kar zahteva evropski pristop. Mislim, da pa tak pristop mora spremljati tudi stalna ocena usposabljanja tistih, ki delajo v pravosodju. Kaj ti? Eh, to telo ne bo uspešno brez uh, izmenjava dobrih praks, brez dobrega sodelovanja med sodniki in eh, toživci in drugimi. In zato bom zelo pozorno spremljal ta eh, postopek v zvezi s to tematiko in menim, da je bistvenega pomena, da spremljamo tak pristop, ki bo omogočil konkretno izmeriti eh, rezult, eh, oziroma eh, konkretno oceniti eh, Eh, kazensko pravo v posamah državah članicah, določene stvari približati, eh, uskladiti, tako da bodo stvari lahko šle naprej. Kajti to je zelo pomembno eh, zlasti v tej pomembnem zgodovinskem in političnem času. Hvala lepa. Hvala, gospa Latford, karkoli že pač. Komisar tudi. To je koristna vaja. Priznavam, da brez te vrste poročila ne bi našla sklepov sveta o e, vzorčnih določbah kazanskega prava. No, in sem pa našla te sklepe oziroma. Sem jih prebrala. Mislim, da moramo biti zelo, zelo pozorni in previdni, ko sprejemamo zakonodajo o materialnem in eh, postopkovnem pravu. Gospod De Jong priporoča neke vrste svetovalno enoto, ki bi nam lahko pomagala eh, izboljšati kakovo zakonodaje v tem odboru sem že povedala, da si želim neke vrste podpore pri eh, pripravi zakonodajnih predlogov. To obstaja v drugih kontekstih. Politiki smo amaterji. Čeprav so nekateri naši kolegi pravniki, drugi pa ne. Ampak kot zakonodajalci, mislim, da smo to dolžni sami sebi. To je pomembno tudi zaradi našega eh, ugleda med državljani EU, da pripravljamo dobro zapisano in eh, čim bolj precizno zakonodajo. Hm, seveda je tu treba zagotoviti spoštovanje načel subsidijarnosti in sorazmernosti do, eh, in ustvarjati dodano vrednost. Ampak kljub temu moramo biti previdni pri teh zadevah, zato pozdravljam to, da je gospod Jonkar v, sicer v, v drugi funkciji znal razdeliti dejavnosti komisije na tem področju in pa sodelovanje institucij parlament bi prav gotovo si lahko veliko pomagal, če bi imeli kakšno določbo, ki so v sklepi sveta. Bolj, ko bomo sodelovali znotraj dogovorjenega okvira, ki bo določal, kako pisati eh, zakonodajo, kazensko zakonodajo, boljša bo ta zakonodaja. Gospod Zonker, zelo je. Eh, pomagal, ko smo se ukvarjali s eh, direktivo o tolmačenju in prevajanju. Zelo cenim njegovo delo in njegov pristop. Vendar pa moram nekaj preveriti. Tukaj imam osnutek sklepov sveta. In tukaj je pisalo, da komisija namerava predložiti izjavo, ki naj bo vključena v zapisnik. Mislim, da je to uh, povezano s, s gospodom Zonko in moram preveriti, kaj ta izjava pravi. To bi me zelo zanimalo. Uh, Izgleda, da bo to poročilo koristno in naredila bom vse, kar je v moji moči, da bo. In zelo sem zadovoljna s tem, kar dela gospod De Jong. Dobro bi bilo, kot sem rekla, da imamo to disciplino, ki jo potrebujemo na področju kazenskega prava. Ne moremo kar noro tekati okoli in sprejemati različne zakone moramo biti čim bolj vešči tega dela. In upam, da bo to poročilo tudi pomagalo doseči ta cilj. Bene, Axel Voss. Axel Voss. Vielen Dank. Ähm, ich möchte mich zunächst einmal bedanken dafür. Hvala lepa, zahvaljujem se za to, da se je gospod De Jong intenzivno ukvarjal s tem poročilom, to se mi zdi dobro in mislim, da bi morali še naprej ambiciozno nadaljevati naše delo. In tudi upoštevati je potrebno to, kar je povedala Sara. Nacionalno kazensko pravo se je razraščalo čez leta in leta in vsak nacionalni sistem ima posebnosti, ki jih je potrebno nekako harmonizirati in pa naravi absorbirajo ideje iz drugih sistemov, kar pomeni, da do sprememb prime, pride, pardon, sistemi ne obstajajo v izolaciji. Tako sodna praksa kot zakonodaja upošteva ideje iz drugih sistemov. Ampak, če po moje, če bi silili to spremembo, bi bilo pa to nepotrebno in neželeno. Še pomembnejše je, ljudje bi bili tako proti temu, da bi se oprli celo potrebnim reformam. Hvala lepa. Bene, grazie, sera presenza. Hvala lepa. Ali želi eh, mađarsko predsedstvo kaj dodati? Mr. Chairman, just to repeat, uh... Gospod predsedujoči, naj ponovim to, kar sem povedal že prej. Pozdravljamo to prvo razpravo. Mislim, da je zelo pametno, da se pogovarjamo o teh načelih in da so ta načela vključena v dokument tako parlamenta, sveta in komisije, tako da imamo nekaj medinstitucionalnega. Zato bi predlagal, da bi organizirali sestanek, da se o tem neformalno pogovorimo. Hvala. C'è anche un intervento della Commissione. C'è Commissione? Very much, just very... Eh... Najlepša hvala, čisto na kratko. Samo pridružim se lahko temu, kar je že bilo povedano. Komisija eh, meni, da je to zelo pomembna tema. Eh, pravna scena se je zelo spremenila po Lizbonski pogodbi in čeprav imamo sedaj nekaj individualnih instrumentov v parlamentu, svetu, mislim, da je sedaj prišel trenutek, eh, kako to združiti. Upri v komisiji menimo, da potrebujemo večjo skladnost med različnimi službami. Različne generalne direkracije se, se eh, ukvarjajo s tem vprašanjem, odkar imamo generalno direk, direkcijo za pravosodje, imamo posebno enoto, ki se ukvarja s kazenskim pravom. In zato se mi sami znotraj sebe trudimo zagotoviti večjo eh, skladnost in zato smo prav gotovo zainteresirani za sodelovanje z drugimi institucijami, zato da bi v prihodnje oblikovali boljšo zakonodajo. Hvala lepa. Eh, komisija sedaj pa dajem besedo poročevalcu De Jongu za nekaj zaključkov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bom zelo kratek. Interes ki so ga izrazili vsi kolegi, komisija in svet, je dobrodošel, se jim zahvaljujem. Vsi se strinjamo, da potrebujemo sestanek, preden bomo začeli pisati dokončno različico tega poročila in zato bom naredil vse, da bo do tega sestanka prišlo in bom seveda Eh, o tem obvestil komisijo in svet oziroma bom z njima v stiku. Kar se vsebine tiče, mislim, da je samo ena razlika. O tem je govoril eh, gospod Fost. Eh, Procesno pravo, civilno pravo. Imamo poročilo iz leta 2007. In če ni nihče proti, lahko vključimo nekaj načel, ki jih je omenil gospod Fost. To bo nekoliko razširilo ta projekt, ampak če imate vsi občutek, da je to prava pot, potem bom to z veseljem storil. In uh, tako bo tudi konsens lažje doseči. Hvala. Ben, con questo interven... S tem zaključkom poročevalca še gospa Sara. Kratek komentar v skladu. No, pogledala sem na spletno stran BBC-a. Medtem, ko smo govorili o slabostih Europolovega delovanja v zvezi z varovanjem podatkov, vam lahko povem, da je bil gospod Wainwright na konferenci za tisk in je najavil, da se bo zaprla največja pedofilska mreža, ki je bila kar, eh, najkoli odkrita, kar pomeni, da je on dejansko opravljal delo eh, Europola in to je tudi eh, stvar, ki zahteva. Eh, to, kar delamo, se pravi tudi eh, večje sodelovanje na področju kazanske eh, eh, zakonodaje. No, mislim, da s tem eh, gospod eh, Wainwright ni upran eh, vse krivde, da ni bil tukaj, ampak vse vemo, kaj je delal in da je bil pravičeno odsoten. Hvala lepa. Z besedami Sara Latford lahko zaključimo to zasedanje. Jutri ob devetih bomo eh, imeli prvo srečanje za zaprtimi vrati z gospod komisarko Malmstrom. Hvala lepa, dober večer vsem skupaj. In sedaj bomo imeli sestanek koordinatorjev, ki bo potem.